Chers collègues, je vous propose de prendre place pour que nous puissions. Kolegice in kolegi, sedite prosim, tako da lahko začnemo. Najprej sedma točka na dnevnem redu. Tomas Mann, zelo beseda. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje bi imel. Včeraj so v Bruslu potekale demonstracije in sicer kolegice in kolegice, ki delajo v Steinbergbau v Nemčiji, ki naj bi se tudi zaprl. V našem odboru skrbimo seveda tudi za delovna mesta. Kakšne možnosti bi lahko imeli kot odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, da bi vključili tudi uh, to temo v Nemčiji, naj bi se subvencije, ki so do zdaj obstajale, črtale, tudi tiste subvencije za um, zaprte določenih delovnih mest. Kaj lahko mi kot odbor v zvezi s tem storimo? Hvala, gospa predsedujoča. Ja, jaz poznam situacijo ki ima hude posledice za različne španske regije, ima velike socialne posledice za naše državljane. Ljudje so obupani. Vidijo namreč, da je po vsej Evropi vprašanje zaposlovanja ni visoko na dnevnem redu politikov. Ljudje so res obupani, znašli so se v težkem položaju in mislim, da moramo vsaj prisluhniti tem ljudem in odpreti možnosti v okviru tega odbora, zato da bi slišali, za kakšno vprašanje gre, s kakšnimi vprašanji in pomisleki se ukvarjajo, kakšne ideje imajo glede tega, kako rešiti te socialne posledice sedanjega gospodarskega stanja. Kakšne so alternative? To so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti Pomagati moramo tem ljudem. Hvala. Hvala lepa. Tomas Mann je omenil proteste, iz katerih je tudi prišla ta zahteva. Gospa Figoredo je včeraj že govorila o protestih v Bruslju. Šlo je za precej veliko zadevo. Tukaj je šlo za veliko različnih vprašanj, s katerimi se tudi mi ukvarjamo sedaj naj bi zmanjševali dolgove držav in zato države zategujejo pas, vrčujejo povsod. Vprašanje pa je, kako se bomo ukvarjali s problemom dolga. No, sedaj ne bi imela te razprave o aktualnih dogodkih. Na naslednjem sestanku koordinatorjev bomo spregovorili o tem, kako bi bilo najbolj primerno delovati in poskrbeti za takšne težave. Seveda je to bistvo našega dela tudi v tem odboru. Poskušali bomo najti prave pobude, s katerimi bomo lahko čim bolj upoštevali težave ljudi. Bomo to poskušali tudi uvrstiti v naš program. Danes bo z nami tudi komisar eh, Laslo Andor. Govoril bom o delovnem programu komisije za leto 2011 tudi na srečanju kolegija komisarja včeraj. So imeli zelo dolg sestanek in predvsem so tri ure govorili o gospodarskem upravljanju, potem dve uri o romski problematiki. Pa tudi o tistem, kar je govoril gospod Mann, so kar dolgo časa govorili. Kot rečeno, o teh zadevah bomo spregovorili tudi s komisarjem, ko pride in pa tudi na naslednjih uh, srečanjih, tudi srečanju koordinatorjev. Sedaj pa kar gospa Harkin, šesta točka, poročilo BDP in več merjanje napredka v svetu, ki se spreminja. Gospa Harkin. Well, all, ask, is... No, najprej se moramo sploh vprašati, kaj to je BDP. In mislim, da gre za skupno nacionalno proizvodnjo, kaj ti združuje dodano vrednost vseh gospodarskih aktivnosti, ki temelijo na denarju. Gre za zanimive podatke pri BDP in če se vrnemo na leta 1930, takrat ni bilo podatkov o tem, kaj se dogaja v gospodarstvu, pa to bi bilo takrat koristno prav tako. In to je zanimiv ukrep oziroma merilo gospodarske dejavnosti. Od 30 let prejšnjega stoletja pa se je svet precej spremenil, ne samo družba, tudi vrednost in vrednote so se spremenile, pa tudi kontekst. BDP veliko krat daje pozitivne številke, torej smo v plusu, kljub temu, da ima lahko to negativne posledice za družbo. V primeru kakšne naravne nesreče, lahko pride do povečanja BDP-ja. Tudi pri tem, ko krčimo državne gozdove, je gospodarska aktivnost sicer močna in to dvigne raven BDP-ja, ampak vseeno ima to lahko zelo negativne posledice za družbo. Povišanje BDP-ja ima včasih tudi negativne posledice, kot rečeno. Pa še nekaj. Dobre politične odločitve so odvisne od dobrih informacij. Sedanja kriza povzroča, da ljudje izgubljajo delovna mesta. Ampak, če ne bomo imeli dobrih podatkov na voljo, ne bomo mogli oblikovati dobrih politik za odziv na sedanjo krizo. Ko govorim o BDP-ju, ne govorim samo o točnosti podatkov in kakovosti podatkov. Številke so lahko točne, pa vseeno ne opisujejo situacije, lahko opisujejo stanje samo z gospodarskega vidika in lahko so točne, ampak z socialnega vidika so lahko brez pomena, saj ne upoštevajo trajnosti blaginje in tako naprej. In ker je BDP tako pomemben podatek, je zelo verjetno, da prihaja do premajhnega zastopanja tistih politik, ki se ukvarjajo z blaginjo in preveč je tistih politik, ki prispevajo k povečanju BDP-ja. Obstaja pa tudi razkorad med BDP-jem in tem, kako ljudje dojemajo svoje življenjske pogoje in razmere. Povedala sem že, kako se to lahko prikaže pri naravnih katastrofah. Raven BDP-ja se lahko poveča, čeprav je to slabo za prebivalstvo in za družbo kot celoto. Imamo pa tudi različna povprečja, ali uporabljamo srednje ali povprečje, ali imamo različne možnosti, kako to predstavimo. Ko naši državljani pogledajo te številke, potem lahko samo rečejo, to ne odraža tistega, kar se mi dogaja zdaj v življenju. Ampak se nanaša samo na gospodarske transakcije in na razmere na trgu. Zato, da imamo bolj vključevalne kazalnike, da bolj vključimo javnost v razpravo o oblikovanju politik, moramo meriti ne samo kvantiteto, ampak tudi kvaliteto. Potrebujemo tudi podatke o kakovosti, ne le o količini. Potrebujemo podatke o prihodkih in odhodkih oziroma o dobičku in izgubah. Pogledati pa si moramo tudi napredek, ki je večdimenzionalen in dinamičen. Še dve ali tri vprašanja so pomembna pri teh. Distribucijska vprašanja. Kajti blaginja v družbi je odvisna od načina, kako razdelimo različne stvari znotraj družbe. Tega pa ne moremo ocenjevati brez upoštevanja njihove trajnosti in vzdržnosti na dolgi rok in moramo upoštevati tudi blagunjo, blaginjo prihodnjih generacij. Imeti moramo merila, ki ocenjuje tudi prihodnje razmere. Meriti moramo tudi, kako se shaja z dohodki, ključno z minimalnim dohodkom, dolgovi. Dolgovi so velik dejavnik, pomemben dejavnik v naši družbi in tudi ustreznost sistemov socialne varnosti. Poleg tega moramo omeriti plačano in neplačano delo. Pod neplačanim delom razumemo tudi prostovoljno delo, delo, ki je nevidno, pa je vseeno realno, saj je pogosto pripomore k koheziji v naši družbi. Pa še nekaj. Številni kazalniki so, kot so raz, kazalnik o razvoju človeških verov kazalniki mednarodne organizacije dela in tako naprej. Vsi ti kazalniki so že na voljo, tako da nam ni treba začeti čisto od začetka. No, bom počasi končala, da bom dala še drugi možnost, da spregovorijo. Ampak za konec naj rečem, da je BDP tako pomemben podatek, da ga moramo obravnavati. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi tisti, ki se pogovarjate na štiri oči, prosim, to počnite zunaj. Zdaj pa, kdo je želel besedo? Gospod. Če pa Ori, potem pa gospod Kunc. Köszönöm a szót, elnök asszony, a néppártban a... Hvala lépa. Gospa predsednica. Gospod Tomas Dodge je poročevalec v senci v imenu EPP. No, danes je moral oditi v Bukarešto. Parlament je poslal tja delegacijo, da bi proučila tamkajšnje razmere glede romske problematike. No, kolikor pa vem, pa je vse skozi sodeloval z gospod Harkin in prosil me je, da omenim nov predlog spremembe, ki ga predlaga gre za izvajanje BDP na ravni lokalnih skupnosti. Tukaj potem še pod odstavek. Tukaj je izraz popolnoma. To pomeni, BDP je popolnoma neustrezen kazalec za vse teme, pravi kolega. To bi morali spremeniti. Nekaj stvari glede BDP-ja je treba um, prilagoditi, je pa res, da ta kazalec uporabljamo še dolgo časa. Stvar je v tem, če želimo slediti trendom, potem ne moremo kar popolnoma pozabiti na BDP. Ne moremo reči, da je BDP popolnoma nespremljiv kazalec za številna področja. treba bi bilo reči, da moramo malce prilagoditi ta kazalec BDP, ne pa ga popolnoma odpraviti. No, kakorkoli že, um, kolega pravi, da zelo cenimo delo gospoje Herkin in podpiramo to poročilo. Hvala. Gospa Kunc, potem pa še Jean Lambert. Uh, Hvala lepa. V imenu skupine socialistov bi želela reči, da v celoti podpiramo to pobudo in tudi delo gospe Harkin. Tudi mi menimo, da BDP ni neprimeren, ampak jasno je, da v času gospodarske krize imamo na voljo podatke o gospodarskih dosežkih in težavah, nismo imeli ustreznih podatkov o socialnih posledicah gospodarske krize, tako da je res treba obravnavati to temo. BDP ne more meriti distribucije oziroma razdeljevanja stvari, tako kot je omenila že gospa Harkin, in tudi ne more meriti tokov, ki prihajajo do revnih. Zato tudi ne moremo meriti neenakosti, do katere prihaja Evropske unije in zato tudi ne moremo vedeti, kakšno je dejansko stanje. Merjenje kakovosti življenja. Ja, potrebujemo še dodatne kazalnike in tudi merjenje koherentnosti, enakosti, socialne vključenosti v lokalnih skupnostih in na nacionalni ravni. Potem pričakovana življenjska doga, doba je lahko pomemben kazalnik, dostop do kulture, do socialnih in zdravstvenih storitev, do prometa oziroma prevoza, dostop do informacij, dostojno delo, prosti čas in aktivnosti v prostem času. Vse to so lahko kazalniki. Med drugim tudi nediskriminacija, dostop do zdravega okolja, do stanovanja, čiste vode, ogrevanja in konec koncev tudi korupcija v neki držav, državi vpliva na kakovost življenja, dostop do pravnih storitev in tako naprej in tako dalje. Pripričana sem, da bomo imeli na voljo močan instrument, s katerim bomo na nov način merili kakovost življenja, ne samo s kazalnikom rasti BDP-ja. Hvala. Jean Lomberg, Jean Lambert, potem pa še gospa Pikoredo. To, uh... Hvala, gospod predsednica. Hvala poročevalki za to odlično pripravljeno mnenje. Veliko informacij je uspela vključiti v majhno število besed, tako kot je na voljo za mnenja. Celoti se strinjam s podlago za to. Vedno sem se strinjala, da je BDP kazalnik, ki govori samo o količini, ne o kakovosti. In zato tudi izkrivlja politike. Če je vaš glavni cilj 300-odstotna rast vsako leto, potem to nič ne pove o kakovosti proizvodnje in taka številka lahko samo pomeni, da bomo prehitro izkoristili in izrabili naš planet. Vprašanje distribucije je zelo pomembno. Kostarika ima nižje stopnje rasti kot Nigerija, ampak Vemo, da je v Nigeriji bogatstvo zelo koncentrirano samo v zgodnih slojih prebivalstva. Pozdravljam to pobudo za poročilo in mislim, da bomo lahko podali še več predlogov za spremembe. To pa je seveda odvisno od našega programa. Tudi vprašanje plačenega in neplačenega dela je nekaj, na kar se bomo še morali vrtniti. V letu prostovoljstva je to seveda zelo pomembno. Prostovoljstvo je nekaj, kar drži našo družbo skupaj, ne prikazuje pa se v okviru kazalnika rasti BDP-ja. Tako da BDP res ne more biti edini kazalnik. Hvala. Gospa Figredo, potem pa gospa Mora. Ja, e, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz menim, da je kolegica uspela opraviti odlično delo. Pred nami je samo ena stran, ampak na tej eni strani je uspela vključiti zelo pomembne ideje. Odmika se od kazalnika rasti BDP-ja v smeri bolj kakovostnih ali kvalitativnih kazalnikov. Ne bom ponavljala tistega, kar so že povedale kolegice pred menoj. Ampak nasplošno se strinjam s temi različnimi vidiki, ki jih je gospa Harkin izpostavila. Naprimer, vidik spolov, enakosti spolov je zelo pomemben, kot tudi kulturni vidik, vidik zaposlovanja, plačano, neplačano delo. Tu pa je še en vidik, ki pa ni vključen v te pobude. Zdi pa se mi pomemben. In sicer gre za demokratično udeležbo državljanov. Ni dovolj, da imamo samo boljšo kakovost življenja. Ne, potrebujemo tudi udeležbo državljanov. Zagotoviti moramo, da državljani sodelujejo pri oblikovanju politik. Pa naj bo to na lokalni ali nacionalni ali regionalni ravni. Razmišljam pa tudi o tem, da bi sodelovala, da bi šlo za širše sodelovanje, naprimer udeležba delavcev pri vodenju podjetij. V številnih državah in regijah bi to bilo zelo dobrodošlo. Organizacije, ki zastopajo delavce zdaj, Namreč imajo le redko priložnost, da se njihov glas sliši. V prihodnosti moramo zagotoviti, da demokratična udeležba in sodelovanje ter s tem povezane vrednote postanejo zelo pomembno vprašanje. To je moj predlog za vključitev. Hvala lepa. Gospa Mora, potem pa gospod Vukakis. Mikrofon, prosim. Se prečujem. Pravi govornica. Rada bi se pridružila kolegom, tudi sama bi se rada zahvalila gospe Harkin za odlično delo. No, tukaj smo naleteli na pravo resnično težavo. BDP se stavljajo številni ukrepi, ki so bili koristni pred 50-60 leti, ampak sedaj pa je to treba nujno spremeniti, iti naprej. Dinamika danes je drugačna, kot pa takrat, ko smo na tak način merili BDP in pa BNP. Danes ne potrebujemo samo neke fiksirane slike, ampak potrebujemo pa neko drugačno dinamiko, po kateri bomo lahko spremljali drugačne nove odločitve. BDP je kazalec tudi tega, kako lahko spremenimo, razvijamo nove politike, ne pa samo tega, kakšno je trenutno stanje. Človeška plat, plat naprimer opreme, infrastrukture se trenutno v kazalcu BDP ne upošteva. To je treba spremeniti. Tukaj so novi kazalci in številni med njimi so zelo pomembni. Med njih bi uvrstila tudi vse, kar se v posamezni državi nanaša na vse življensko izobraževanje, usposabljanje. Prav tako bi omenila tisto, kar je prepovedala gospa Figoredo. Nujne naložbe v človeški kapital, to pomeni vrednost in pa njihova je možnosti za to, da se preusposobijo in da se prilagodijo razvoju podjetij. Gospa Harkin, Videli, videli smo, kaj se je zgodilo naprimer na Irskem, delavci v delu tam niso imeli vse življenjskega učenja in to je na koncu njim zelo škodilo. Potem pa drugi dejavnik raziskave. Raziskave pomenijo potencial za nadaljni razvoj podjetij. Tukaj gre ponovno za to logiko nove dinamike. Prav tako ste omenili tudi potrebna solidarnost, tudi prostovoljno delo. Tukaj se popolnoma strinjam. Med kazalce bi uvrstila tudi to, da je potrebno meriti dejanske razlike, dejanske razlike med plačami. To moram povdariti. Glede, mar se kdo pravi, da so plače med moškimi in pa ženskami enake, ampak v realnosti je stvar precej drugačna. Treba dejansko meriti dejanski razmak med plačami moških in žensk. Prav tako je treba poštivati tudi dejavnike v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. Merilec BDP ne bo zanesljiv, če ne bomo poštevali vseh teh kazalcev. Prav tako bi se pridružila kolegom, ki so omenili, da bi morali BDP imeti kot nacionalni kazalec, pa tudi kot regionalni kazalec. V nekaterih državah imajo regije izjemno velike gospodarske pristojnosti. Ne bomo mogli voditi ustrezne nacionalne politike, če ne bomo v to vključili tudi primernih regionalnih kazalcev. Gospod Papukakis. In naslednje, prosim. Hvala, gospod predsednice. Seveda, BDP ni edini način merjenja. Ampak si moramo pogledati posameznike in situacijo ljudi ter njihovo preživetje. Seveda potrebujemo druge kazalnike, druge načine merjenja. Včasih bi lahko merili tudi kakšne nespametne poteze v nekaterih državah ali razlike. Včeraj sem bil tudi priča temu, kako so ljudje prosili za drugačne načine za podporo brezposobnosti, za oblikovanje novih delovnih mest. In to je nekaj, kar moramo vzeti resno in gledati tudi v tisto smer. Hvala. Merci, je voudrais à mon tour euh, faire euh, quelques Hvala lepa. Še Savi, podala nekaj pripomb o teh kazalcih že kar nekaj časa govorimo. BDP, samo BDP ali ne. Zakaj smo danes ponovno govorili o tem? Zaradi krize. Sedaj bomo šli v drugo fazo. Tukaj bomo imeli nekoliko več svobode glede morebitnih novih kazalcev. Glede, prav zaradi krize imamo še novo možnost, da si stvari pogledamo na, na drugačen način. Kajti, če ne, potem so tukaj neki dolgoročni kazalci, ki jih eh, drugače ne bomo mogli preusmeriti v ustrezne politike. In še drugi razlog. EU je sprejela strategijo EU 2020. Enim je ta bolj všeč, drugi manj, ampak kakorkoli že, to bo pač naša pot za prihodnost. Ta pot ne bo smiselna, če jo bomo ocenjevali samo s klasičnimi kazalci, torej BDP ali pa BNP. Ta pot bo uspešna, samo če bomo imeli za to ustrezne kazalce. Tudi glede mnenja gospe Harkin bi bilo treba to omeniti, pa tudi odboru za krizo. Treba pozvati Evropsko komisijo, da poleg klasičnih kazalcev, čim prej začnemo uporabljati tudi te nove kazalce. Kot bi naprimer imeli mm, valutni eh, tečaj med evrom in pa dolarjem, bi potem imeli tudi razliko med BDP in pa drugimi kazalci. Potem vprašanje, naprimer, kakovost stanovanj. Seveda, to potem takoj pripelje tudi do kakovosti prevoza in prometa. Promet seveda povečuje BDP, pogosto pa ne povečuje kakovosti življenja ljudi. Prav tako treba poštevati tudi vprašanje izobraževanja, kot ste že omenili. Potem pa še nekaj drugih točk, dinamika inovativnosti, inovacij in pa vse, kar je s tem povezano. Gospa Harkin, v drugem odstavku ste omenili to, kako se posamezniki vključijo v širše kolektivne strategije in pa kakšna je možnost posameznikov za inovacije. Mislim, da klasični kazalci BDP-a ne upoštevajo tega kriterija inovativnosti. Prav tako moramo v našem mnenju za odbor Envi omeniti tudi to, kaj pomenijo socialne storitve v življenju ljudi in pa to, da je potrebno sploh meriti ta kazalec socialnih storitev. Tole bi še dodala poleg vašega odličnega mnenja, gospa Harkin. Gospa Harkin, sedaj vam daj še besedo, če želite zaključiti to razpravo, prosim. Najlepša hvala, zelo kratka bom, kajte vem, da sled, sledi glasovanje. Najlepša hvala vsem kolegom za odlične zamisli, za nekatere nove zamisli. Veliko dela nas še čaka. Veselim se sodelovanja z vami vsemi. Najlepša hvala. Euh, hvala lepa. Do 12. oktobra, do 12. lahko ložite predloge sprememb. 8. novembra bomo te ponovno proučili. Pristojni odbor Envi pa bo o tem govoril 29. novembra oziroma 1. decembra. Sedaj pa bomo glasovali. Upam, da imate vsi glasovalne kartice. Kdo nima kartice s seboj? Pardon, monsieur Uri. Pardon, Uri. Želi bi se da. Uri. Uh egy ügyendő javaslatom lenne, miután a legutóbbi... Hvala lepa. Imam predlog. Glede poslovnika. Na zadnjem sestanku koordinatorjev nismo dosegli soglasja v zvezi z porazdelitvijo poročila o romski problematiki. Zato predlagam, da tudi v našem odboru o tem glasujemo, gospa predsednica. Mm, gospod Carka se naslednji. Senjora predsednica. Najlepša hvala. No, jaz mogoče nisem bil na istem sestanku kot gospod Savodi, ampak to poročilo in pa mnenje skupaj z odborom Libe glede Romov Socialisti so zaprosili za to poročilo, čeprav EPP tega poročila ni želela. Mi smo odbor Libe zaprosili, naj sestavi poročilo, začel ga je sestavljati. Vsi koordinatorji so bili mnenja, da bi bilo bolje, če bi se s to problematiko ukvarjala skupina socialistov. Zato ne razumem povsem zakaj naj bi pred komisijo postavili nekaj, o čemer so koordinatorji v okviru odbora že uh, razpravljali. Hvala lepa, gospod Sakaš. Smo si zapisali. Sveda, bomo o tem govorili tudi na naslednjem sestanku koordinatorja, če je potrebno. Ampak gledajte, takrat na sestanku skupine niso nasprotovali tistemu, kar so se odločili koordinatorji. No, sedaj pa demokratični izziv in solidarnost med generacijami. Poročevalec je Tomas Mann, prav tako so tukaj še dve mneni, odbora Ekon in pa FEM. Najprej prvi odstavek, kompromisni predlog C, več skupin, kdo je za? Glasujemo. Proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa novi predlog spremembe 32, eh, Jim Higgins, kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis predlog D, drugi odstavek, več skupin, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 36. Gabriel Cimer, pravi se za, kdo je za, proti, držanje, sprejeto. 37, Cimer, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Tretji odstavek, kompromis predlog E, več skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti odstavek, kompromisni predlog F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti, odstavek, ko prvi predlog G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po petem odstavku. Fem 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 53. Eh, predlog spremembe, kdo je za, Milan Kaprnoh, proti. Ni jasno, bomo elektronsko preverili. vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Glasujemo, ste vsi glasovali. Ja, ja, sedim. Ste glasovali. V redu je. Glasovanje je končano. Imamo težave. Morda lahko greste na drugo napravo, gospod. V redu, sedaj pa v redu, sedaj pa je glas zabeležen. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 24 za, 19 proti. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 54. Ronzuli Baldasar, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 55, Marjan Harkin, kdo je za? Proti proti vzdržani sprejeto. 56, Gabriel Cimer, gre za proti vzdržani zavrnjeno. Potem pa predlog spremembe 57, Adam Koza, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji. Fem 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 8, 58 je predlog spremembe Adam Kozak, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 59, Rija Omen Rujten, za, proti, sprejeto. 60, Jarik, za, proti, vzdržani, sprejeto. 61. predlog spremembe, za, proti, vzdržani, sprejeto. 62. plump, za, proti, vzdržani, sprejeto. 63. François Castex, za, proti, vzdržani, sprejeto. 9. odstavek, kompromisni predlog H, za, proti, vzdržani, sprejeto. 67. predlog spremembe, Esajak, za, proti, vzdržani, sprejeto. 68. Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. FEM 7 za proti vzdržanje sprejeto. 69 Elizabeth Lin za proti vzdržanje. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo se eno preverili. Glasujemo. 69 Lin. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. 23, za 19, proti, sprejeto. 70, lin, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis predlog I, 10. odstavek, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Potem pa je 73, Cornelison, za, proti, vzdržanje, sprejeto. Odstavek 11, kabrnoč želi to črtati gre za predlog spremembe 74, za proti, vzdržane, zavrnjeno, zato kompromisni predlog J, za proti, vzdržane, sprejeto. Predlog. Kompromisni predlog spremembe K, sprejeto. Predsednica se popravlja. Ne glede na kompresni delok K. Zeleni želijo tukaj dodatek. In sicer izraz vseživljenjski pristop, a life cycle approach to employment. Najprej kompromisni predlog spremembe K. Poročevalec, ali spremete ustni predlog spremembe, da bi flex security, prožna varnost, nadomestili z life cycle approach to employment, vse življenjski pristop do zaposlovanja, gospod poročevalec, povedajte. Se strinjam, gospa predsednica, ali kdo temu nasprotuje? Kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe, gospod Engel? Tole se sprašujem, gospa predsednica. Mislim, da praktično nihče ne ve točno, kaj pomeni flexicurity. Potem pa tukaj še life cycle approach v tem kontekstu in to pa je res še toliko bolj najasno. To pa je v bistvu nekakšno mešanje megle. Ta ustni predlog spremembe ni sprejet. Potem pa 90, François Castex, kdo je za, proti, držani, sprejeto. 13. odstavek, kompromisni predlog L. Z ustnim predlogom spremembe poročevalca in skupine socialistov in demokratov. Kdo je za kompromisni predlog L skupaj s ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 94. predlog spremembe, Vilja Blinkevič Jute, za, proti, vzdržani, sprejeto. 95. Rovana Plum, za, proti, vzdržani, sprejeto. 96. Kastex skupaj z ustnim predlogom spremembe Alde. Mislim, da je poročevalec to sprejel kdo je za tako spremenjeni predlog, za proti vzdržanje sprejeto. Potem 97, Francois Kastek, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. 98, Pupakis, za proti vzdržanje sprejeto. 99, Pupakis, za proti vzdržanje sprejeto. Fem 10, za proti vzdržanje sprejeto. 100, Harkin, za proti vzdržanje sprejeto. 103, 14 odstavek, Umen Rujten za proti vzdržanje sprejeto. 102 koza za proti vzdržanje sprejeto. 101 grjuni za proti vzdržanje sprejeto. 104 plumb za proti vzdržanje sprejeto sprejeto. 15. odstavek, kompromisni predlog spremembe M za proti vzdržani sprejeto. 110, blinke vi čujete, za proti vzdržani sprejeto. 111, Pupakis za proti vzdržani sprejeto. 112, Hirš za proti vzdržani sprejeto. 113, blinke vi čujete, za proti vzdržani sprejeto. 114, Higgins za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Odmah zavrnen, se popravlja predsednica, imate prav. Še vedno 16. odstavek, 116, Cornelison, tukaj pa je zahteva po glasovanju po delih. Prvi del za proti vzdržanje sprejeto, potem pa preostanek, kdo je za proti vzdržanje. Zavrnjeno. To je 115. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 117, plump. Po delih, prvič do opportunities, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preostanek, za, proti, vzdržani, zavrnjeno še vedno po 16, 118 cimer za, proti, vzdržanje, zavrneno. 17. odstavek točka I, 119 Higgins za, proti, vzdržanje, zavrneno. Kompromisni predlog spremembe N. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za N skupaj z ustnim predlogom? za, proti, vzdržane, sprejeto. gospa Lin. 120, želite dodatek pri N. Gre za izvajanje EU zakonodaje glede boja proti diskriminaciji. Kdo je za ta dodatek? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem II, 17. odstavek, 124 in 125 um, za črtanje. Gospa Lambert želi besedo. Sorry, chair, take... Se prečujem, predsednica, ampak gledajte, 120 naj bi bil dodatek in o tem smo glasovali, ampak o tem pa 84 ni bil dodatek, ker je bil to ustni predlog spremembe, ampak to je potem nedosledno, po mojem mnenju, zato prosim, da upoštevam tudi 84. To v bistvu ni bil ustni predlog spremembe, ampak je bil uloženo besedilo. Če smo tako obravnavali 120, potem bi morali tako tudi 84. Glede, sedaj ne bi imeli razprave o tem rezultati v vsakem primeru. Jasen, bil je zavrnjen, ne glede na to, kakšen je bil postopek pri tem. I, i, 124, 125, 126 za črtanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 127, Jarik. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 128, Kornelisen. Za? Proti? Vzdržani, sprijeto. 129 lump, glasovanje po delih. Najprej prvi del do reconstructing, in order, do reconstructing, do za, proti, vzdržanje, zavrneno. No, bomo drugi del še enkrat dali na glasovanje, kdo je za. Težane. Zavrnjeno. 130, Cornelisen za, proti, vzdržani, sprejeto. 131, Cornelisen za, proti, vzdržani, sprejeto. Točka 4, 17 odstavek, 2 predloga smembe za črtanje, 32 in pa 33, 2 za, proti, zavrnjeno. Kompromis predlog O, za, proti. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Po četrti točki pa 138 predlog spremembe koza. Za proti vzdržani? Sprejeto. 139 je rik. Za proti vzdržani? Zavrneno. 18 odstavek kompromis P. Za proti vzdržani? Sprejeto potem 147 uh, Morvana Plump, za proti vzdržani sprejeto, 148 Castex, za proti vzdržani sprejeto, 149 Koza, za proti vzdržani sprejeto, potem 150 Pupakis, za proti vzdržani sprejeto, 151 istega predlagatelja Pupakis, za proti vzdržani sprejeto, 8. pod odstavek 152 kastik za proti sprejeto 20, začrtanje 153 higins za proti zdržanje zavrneno. Ko primisli predlog V za proti vzdržanje sprejeto, bomo preverili. Компромисс в Ste si glasovali? Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 15 za, 28 proti, imeli ste prav. Zavrnjeno. gospod Jarik v zaproti 156 grjuni za zavrneno, 153 rapti za proti vzdržani sprejeta. Sto petinpetdeset je zdržljivstvo, kdo je za, proti vzdržani. Zavrljeno. 157 je prav tako združljiv. Glasujemo za, proti, vzdržani. Zavrljeno. 158 Kastex za, proti, vzdržani. Sprejeto. Potem pa 160 Lejerik za, proti, vzdržani. Zavrljeno. 161 Kastex za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog Q za, proti, zdržan, sprejeto. 22. odstavek 168 Castex za, proti, zdržan, zavrnjeno. 166 Lerik za, proti, zdržan, zavrnjeno. Bomo preverili 166. Tout le monde a pu voter. Le... Vsi ste glasovali, glasovanje je končano. 24 za, 19 proti. Res je, zavr... sprejeto. Sto. 64 glasujemo za, proti, vzdržani. Sprejeto. 165 koza za, proti, vzdržani. Sprejeto. 23, kompromis R, za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 plump, za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 kasteks, za, proti, vzdržani, sprejeto. 173 popakis, za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 rapti, za, proti, vzdržani, zavrneno. 175 kasteks pri deseti podazdavek, 175, Kornelice, za proti vzdržanje, sprejeto. 24. odstavek, kompromis S, dobili ste besedilo, tukaj bo bilo potem še nekaj sprememb, želite, da vam preberem končno različico kompromisa ali pa nam zaupate, zaupate tudi avtorem kompromisa. V redu, zaupamo, v redu, glasujemo o S, za, proti, No, ni jasno, bomo glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje končajo. 16, 27 proti. Zavrnjeno. 179 Higgins za, proti, zdržani, zavrnjeno. 180 Kabanoš za proti vzdržanje zavrnjeno. 178 Cornelison za proti vzdržanje sprejeto. 176 je s tem združljiv. Oziroma brezpredmeten pravi je predsednica. Na no, bomo pa glasovali o 178 omenrojten. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Mona bi votili v tiklu. Vsi si glasovali, glasovanje končano. 22 za in 21 proti, sprejeto. 24. 181, Kabrnoš, odle za, proti, vzdržani, sprejeto. Fim 6 za proti držanje. Bom preverili. 6 fem. Odbor za ženske pravice. Ja, sedaj je bolj jasno. Ste si glasovali in glasovanje končano. 30 za, 9 proti. Sprejeto. 182 blinkevi čujte, za protizdržanje sprejeto. 25. odstavek, 183 kabrnoš, za črtanje, kdo je za protizdržanje zavrneno, kompromis T. Preverjam glede 183. Ste si glasovali? Glasovanje končano. 11 za, 31 proti. Zavrnjeno. T. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 188. predlog spremembe. Ovir za proti vzdržanje. Sprejeto. 26 odstavek 192 jarik. Za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 189, Kornelisen za proti držanje. Sprejeto. 190, Pupakis za proti vzdržanje. Sprejeto. 191, Igins za proti držanje. Zavrjeno. 193, Još Bak za proti vzdržanje. Sprejeto. Fem 2 za proti vzdržanje. Sprejeto. FEM 5. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Potem 26. odstavek 194 lin. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 195 blinkovi čujete. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 196 koza. Za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 128 irš, za proti vzdržanje sprejeta. 128 lin, 27 odstavek, kdo je za, proti vzdržanje sprejeta. 129 koza, za, proti vzdržanje sprejeta. 15 za, proti vzdržanje sprejeta. 200 lin za, proti, vzdržani sprejeto. Ja, bomo preverili 200, če želite. Glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 22 za, 18 proti, eno zdržan sprejeto. 201 koza. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 202, estaja, za, proti, vzdržani, zavrneno. 203, plump, za, proti. Kdo je za? 203, plump. Proti, vzdržani, sprejeto. 29, 205, kabanoš, za, proti, vzdržani, sprejeto. potem 204 brezpredmeten, potem pa 29, eh, ti odstavek 206, ovir, vza, proti, vzdržani, sprejeto. 207 lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 rapti, za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 odstavek, eh, začrtane 209, Higgins, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Bomo preverili. Ste si glasovali? Glasovanje je končano. 21 za, 20 proti, sprejeto. Potem odstavek 30, 3 fem za proti vzdržanje sprejeto. FEM 13 za <clears throat> proti vzdržanje sprejeto. 214 Blinkovičujete za proti vzdržanje sprejeto. 215 Plumb za proti vzdržanje zavrnjeno. 216 gre za proti vzdržanje zavrnjeno. 217 koza za za, proti, vzdržani, sprejeto 218, koza, za, proti, vzdržani, zavrneno, 219, rapti, za, proti, vzdržani, zavrneno, 31 odstavek, 220, za, proti, vzdržani, zavrneno, 221 predlog spremembe Elizabeth Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. 222 Kabanoš, za, proti. Bomo preverili. 222 preverjamo. Ste si glasovali, glasovanje končano. 22 za, 17 proti. Sprejeto. 223, kabrnož za, proti, zdržani, zavrnjeno. 224, kredit oziroma bomo preverili 223. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 24 za, 18 proti. Imate prav? Sprejeto. 224 kretju za, proti, zdržani. Sprejeto. 32. odstavek, 225 za črtanje, za, proti, držani, zavrnjeno. 228 Cornelison, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226 Omen Ruiten, za, proti, vzdržani, sprejeta. 228 je s tem zrušil, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Potem 32. odstavek 229, popak izdoje za proti vzdržanje sprejeto. 230, Cornelison za proti vzdržanje sprejeto. 231, Lin za vzdržanje sprejeto. 232, Koza za proti vzdržanje sprejeto. 233 za proti vzdržanje zavrneno. Fem 14, za, proti, zdržani, sprejeto. 234, za, proti, vzdržani, sprejeto. 235 lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. 236 koza, za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 kasteks, za, proti, vzdržani, sprejeto. 238 irš, ustnim predlogom spremembe ni nasprotovan, bomo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. odstavek, 239 lin, za, proti, vzdržani. Bomo preverili, 239 preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 23 za, 18 proti, sprejeto. 340, Kabrnoš, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 Higgins, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 242 Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. 243 Ovir, za, proti, vzdržani, sprejeto. 245 Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto, 246 lin, za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo preverili, 246 lin. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. 25 za, 17 proti, sprejeto. 247 popakis, za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 Arkin, zaprosi, požane, prijetno. FEM 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 odstavek, 249 za črtanje, kabrnoš, za, proti, vzdržani, zavrneno. 250, Tomas Mann, za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 251 manj za, proti, vzdržani, sprejeto 252 poročevalca, za, proti, vzdržani, sprejeto 253 sipl za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gospa Lin, navedbe, ena, sprejeto, potem dve, cimer, za, sprejeto, 3 lin za proti vzdržanje sprejeto. 4 manj za proti vzdržanje sprejeto. 5 arkin za proti vzdržanje sprejeto. 6 jarik za proti vzdržanje sprejeto. 7 jarik za proti vzdržanje sprejeto. 8 lin za proti vzdržanje sprejeto. 9 lin za proti vzdržanje sprejeto. 10. Vodna izjava A, hoza, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Fem A, za, proti, vzdržani, sprejeto. 11. Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. 12. Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Lin, za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem D, za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Castex za proti vzdržani sprejeto. FEM B za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog A, kot je zava C, za proti vzdržani sprejeto. Potem FEM C za proti vzdržani sprejeto. 18 je RIK za proti vzdržani sprejeto. Kompromis B, kdo je za predsednica se popravlja. Ali se strinjamo, da k B dodamo še 19. predlog spremembe gospe Lin, oziroma ne? Ne, to ni predlog spremembe, ki je bil sprejet, zato ne moramo tega dodati kot. No, to sicer je dodatek, ampak nekateri temu že nasprotujo. To smo počeli že večkrat, sedaj ne bo kaj spremljati pravil igre. Torej, kdo je za? proti, zdržani. Spet, no, gledajte, če imamo kompromis glede določnega odstavka in če avtor meni, da to vključuje nekatere predloge spremembe, potem ne morete kasneje reči, to je dodatek. Ne. Avtor predloga sprememb je to že upošteval. Tukaj piše Koza Hirš. Gospod pračalec, povejte. Ja, um, den kom No, mi smo kompromis B že sprejeli oziroma smo se o njem že odločili. Tudi jaz bi bil proti tem 19 glasovom kot dodatek, addition. Vi torej menite, da ta predlog spremlja ni zajet v kompromisu B, kaj ne? Mogoče lahko, mogoče lahko bolje naredimo tako, da pravilno glasujemo o predlogu gospe Letvič? Recimo oui. od 19. Marja? Jaz sem nasprotovala temu. Če gre za ustni amandma oziroma ustni predlog spremen, potem temu nasprotujem. Sadi pa za namon moral. To ni ustni predlog spremembe, ni zajet v kompromis in zato lahko o njem glasujemo. 19 lin, kdo je za? Proti? No, glede na to, da je situacija nekoliko dvomljiva, bomo preverili 19 lin. Ste si glasovali, glasovanje končano. 20 za, 19 proti, sprejeto. Potem pa 22 Higgins za, proti, zdržani, zavrneno. 23 Higgins za, proti, zdržani, zavrneno. 24 manj za, proti, zdržani, sprejeto. 25 Lejrik za, proti, zdržani, zavrneno. 26 Cornelison za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sedaj pa bomo elektronsko glasovali o celotnem besedilu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 38 za, 2 proti, 2 vzdržana. Čestitam poročevalcem. nous en venons au vote de l'avis de monsieur David Potem pa ne, ne, kaza za pristojni odbor ECO in glede izboljšanja gospodarskega upravljanja v okvira stabilnosti unije zlasti v evroobmočju. Predstavek šest za proti vzdržane sprejeto sedem, kdo je za proti vzdržane sprejeto osmi predlog spremembe, kdo je za proti vzdržane sprejeto drugi odstavek, devet za proti vzdržani sprejeto. Deset za proti vzdržani sprejeto. Tretji odstavek, kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Potem 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 je odstavek 17, za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 je združljiv s tem, ampak vseeno glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 19, koferati, za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, kaza, za, proti, vzdržani, sprejeto. 21, združljiv, popakis, za, proti, vzdržani, sprejeto šesti odstavek, 22 gruni. To se obravnava kot dodatek, čeprav razumem, kaj tu piše. 22 je kot dodatek gruni. Do je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 23 koferati, za, proti, vzdržanje, sprejeto bomo preverili 23. Ste si glasovali, glasovanje je končano. 16 za, 24 proti, imate prav, zavrnjeno. 24, popakis, za, proti, vzdržan, sprejeto. Potem šesti odstavek, gof, gof, goferati ritiro l'emendamento 25, mi riservo di ripresentarlo eventualmente. Mi uh, umikamo amandma 25. Ven... 25 je omaknen, popakis, naslednji. Za proti državni sprejeto. 27 za proti državni sprejeto. Potem 6, 28 za proti državni sprejeto. 29, isto um, za proti vzdržanje sprejeto. Sedmi odstavek, kompromis B, za proti vzdržanje sprejeto. Potem podnaslov pri novem sedmem odstavku, to je za 35 gigot, za proti vzdržanje zavrneno. Osmi odstavek 36 začrtane za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 37 poročevalca za, proti, vzdržanje sprejeto. 38 je združil, kdo je za, glas proti, vzdržanje sprejeto. 39 grni kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Zdržani. Sprejeto. Pod naslov v novem 8a. 40 kaza, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem vedba 1, poročevalca, za, proti, vzdržani, sprejeto. Podnazjava A, dve koferati, za, proti, vzdržani, sprejeto potem eh, vodna izjava B3, kvadrat je za, proti vzdržani sprejeto, potem 4, za, proti vzdržani sprejeto, BB 5, za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa še glasujemo o celotnem besedilu, elektronsko glasujemo. vsi glasovali? Glasovanje je končano. 35 za, 6 proti, 1 zdržan. Čestitke poročevalcu. Upam, da bomo s tem mnenjem tudi Ekon in pa komisijo ter pa skupino Van Rompuja spodbudili k ustreznemu delovanju. Sedaj pa še naslednja točka. Uporaba sredstev Evropska sklada za prilagoditev globalizaciji bomo glasovali za pristojni odbor za proračun. Lahko glasimo skupaj, v redu, odlično, kdo je za, proti, kdo se zdrži, se je to sprejeto. potem pa še poročilo Lambert, razširitev določb uredbe 883-2004 in uredbe Evropske skupnosti na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva. Preden glasujemo, bom dala besedo še gospe Lambert. Ne, ni potrebno, pravi. Uh, vročevalka. Torej, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Poročilo Lambert je sprejeto, soglasno. Odlično, čestitke, gospa Lambert. Sedaj pa še zadnje glasovanje. osnutek časovnega razporeda sej odbora za poslovanje in socialne zadeve za leto 2011. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. V redu, časovnica je torej sprejeta. Končali smo z elektronskim glasovanjem. Sedaj pa dajem besedo gospe Cimer, ki je pripravljavka mnenja v zvezi z poročilom pristojnega odbora FEM glede pojavne oblike revščine žensk v Evropski uniji. Gospod Cimer. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zato, da lahko predstavim predlog mnenja in sicer glede poročila o pojavni obliki revščine ženske v Evropski uniji. Gre za tesno sodelovanje z odborom za pravice žensk. Zakaj to posebej omenjam? Zato, ker gre tukaj za upoštevanje posebnih določil. Upam, da me lahko vsi razumete. Tukaj gre za upoštevanje posebnih določil oziroma pravil skupaj oziroma naš odbor bo predlagal besedilo, ki naj bi ga sprejeli tudi na odboru za pravice žensk in enakost spolov. Torej mi kot odbor za, za poslovanje delamo z vidika zaposlovanja in pa socialnih zadev oziroma politik na tem področju. Mi pripravljamo predloge z tega vidika. Tisto, kar se pa nanaša predvsem na ženske, pa pripravlja odboru za pravice žensk. Pred dvema dnevoma je odbor za pravice žensk v okviru tega poročila pripravil obravnavo, na kateri sem tudi sodelovala. Tam sem tudi predstavila predlog svojega mnenja oziroma mnenja našega odbora. In menim, da je tisto zapisano v osnutku mnenja pravilno. Pripravila sem mnenje, ki ne zahteva posebnih um, izvedb oziroma posebnih določb v zvezi z ženskami. Trenutno na odboru za pravice žensk še ni posebnega osnutka poročila. Konkretni predlogi na odboru za pravice žensk še niso upoštevani. Tisto, kar je pomembno za nas, lahko torej ugradimo tudi v naše dokumente oziroma našo poročilo. To se nam zdi smiselno. Zdi se mi tudi smiselno, da pripravimo konkretne predloge, ki naj bi bili vključeni v poročilo odbora za pravice žensk. Gre za neke okvirne določbe, neke politične pristope k problematiki žensk, ki naj bi bili vključeni tudi v poročilo odbora za žensk. Naš odbor poudarja oziroma naj bi poudarjal, da zaradi gospodarske krize naraščata brezposelnost in socialna stiska v vrsti držav članic. Zato kot odbor pozivamo Evropsko unijo in o tem zmeraj znova govorimo tukaj, Eh, pozvati moramo Evropsko unijo naj okrepi zavezanost izkoreninjanju socialne izkluščine, revščine, zlasti revščine otrok. Tukaj moramo omeniti tudi vidik kršitev človeških pravic. Če ljudje živijo v revščini in socialni izključenosti, to pomeni kršitev človekovih pravic. Glede na to, da smo mi odbor za zaposlovanje in da se ukvarjamo z debatami o prihodnji porabi in prihodnih sredstvih Evropskega socialnega sklada moramo zagotoviti, da bo ta sklad imel zadostna sredstva za ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini. Torej, povdariti moramo, da je treba zagotoviti zadostna sredstva v okviru tega sklada, Evropskega socialnega sklada, za boj proti revščini, proti socialni izkluščenosti in da bo to vključeno tudi v strategijo za socialno vključevanje in pa v vodilno pobudo te strategije in strategije Evropa 2020. Poleg tega je pomembno tudi, da kot um, odbor obravnavamo tudi posebne vidike te problematike zlasti kazalnike revščine. Ti kazalniki so osnova za oceno ukrepov, so tudi osnova za primerljivost in pa za pripravo različnih ukrepov v posameznih državah članicah Evropske unije. In v to je treba vključiti vse države članice kazalniki revščine, tako kot jih je zastavil svet in jih je tudi razširil, morajo biti taki, da jih lahko države članice izberejo zase. Se pravi, da lahko države članice izberejo, katere kazalnike bodo uporabljale. Morajo pa imeti države članice tudi možnost izbrati kazalnike, ki bodo obravnavali zlasti problematiko žensk torej kazalnike, ki bodo upoštevali to posebno problematiko. No, v tem mnenju povdarjamo tudi socialno zaščito in socialno politiko kot pomembni področji. Ti politiki morata biti takšni, da bosta upoštevali posebne vidike ženske problematike. To lahko obravnavamo in pa vključimo v poročilo skupaj z odborom za pravice žensk. Naj eh, povdarim tudi to, da imamo podobne eh, izkušnje že v zadnjem obdobju sklica Evropskega parlamenta. Takrat smo denimo sprejeli poročilo o izkoreninjanju revščine in pa socialne izključenosti, Odbor za pravice žensk je takrat izjemno močno sodeloval z našim odborom, odborom za zaposlovanje. Takrat smo torej poslovali na podoben način, zaradi skupnega dela in sodelovanja obeh odborov je imelo to poročilo veliko težo. No toliko z moje strani od tej prvi fazi priprave osnutka mnenja. Ta osnutek bo sedaj seveda na voljo za dopolnitve oziroma predloge sprememb. Na, v skupnem delu pa ga bomo lahko tudi podrobne izoblikovali. Ja, merci. Hvala lepa. Gospa Meister potem pa plomb. Ja, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej hvala sestavljavki mnenja, gospod Cimerman. Opisala je točne zadeve in točno jih je opisala. Opisala je, kaj lahko um, še izboljšamo oziroma katere vrzeli lahko zakrpamo. Seveda lahko s predlogi sprememb dosežemo veliko. Kaj lahko splošno rečemo kot dopolnitev mnenja, ki bo verjetno še bolj posebej obdelano v okviru odbora za pravice žensk? Kar se tiče prve točke. Brezposelnost eh, se še veča, zlasti za ženske. To pomeni tudi, da se bo v naslednjih letih povečala tudi revščina žensk. Sprašujem se, ali je prav, prav, če rečemo, da gre tukaj za kršitev človekovih pravic. Seveda govorimo tukaj o človeka v rednem življenju, ampak eh, tukaj gre predvsem za to, da moramo storiti vse za to, da bomo spodbudili in zagotovili ustrezna delovna mesta. Kar se tiče drugega, druge točke, eh, sredstva Evropskega socialnega sklada. Seveda lahko napišemo, da mora zagotoviti zadostna sredstva, vendar moramo premisliti, kako bi lahko sredstva ustrezno, ciljno porabili. V okviru strategije Evropa 2020 so vključeni tudi cilji, um, kot so prožna varnost, uh, zmanjšanje izključenosti in tako naprej. To moramo seveda upoštevati. Pri Evropskem socialnem skladu je seveda težavno tudi vprašanje sofinanciranja v okviru posameznih držav članic, Tukaj nas čaka še veliko razprav. Mislim, da moramo ostati pri načelu sofinanciranja, torej financiranja skupaj državami članicami za izkoreninjanje revščine. Revščina otrok je seveda velik problem. Tukaj moramo eh, razbiti spiralo revščine. Če je človek reven, tudi ne more upati na ustrezno delovno mesto in mislim, da moramo ravno ta vidik uh, predvsem povdariti pri odboru za pravice žensk. Prav tako je treba povdariti zdravstveni sistem in zdravstveno varstvo za otroke. Če otroci niso deležni ustreznega zdravstvenega varstva, tudi ne morejo ustrezno uspevati. Potem tretja točka. Gospod Simerman je povedala, da države članice mogoče ne ukrepajo ustrezno. Tukaj je posebej pomembno zagotoviti načelo subsidiarnosti kaj storiti z državami članicami, torej tistimi, ki sistematično izkoreninjajo oziroma se bojujejo proti revščini. Ravno v tem primeru, torej v primeru, ko si želimo izkoreniniti revščine, moramo nakazati povezavo z zdravstvenimi sistemi, zaposlovanjem in nekako koordinirano ukrepati. Podati moramo pa tudi primere najboljše prakse, best practices. Kar se tiče naslednje točke, seveda je treba izboljšati kazalnike. Zlasti pa je treba pomisliti na to, kako bolj vključiti ženske v sistem izobraževanja, v sistem zaposlovanja in predvsem v nekatera področja zaposlovanja, recimo transportni sektor. Na ta način bi lahko razbili ta sektor revščine. Uh, no, jaz popolnoma ne morem sprejeti tega osnotka mnenja, verjetno bom pripravila predloge sprememb, v splošnem pa, se, pa ga lahko podprem. Eh, Madam Plomp in Madam Mohan. Pa Plomp, potem pa Moran. Ci mulțumesc eh, tuturor eh, colegelor pentru. Najlepša hvala. Vsem. Za prispevke. Jaz sem poročevalka v odboru za ženske pravice. No, kot je bilo že rečeno, poročilo še ni zaključeno. 8. novembra naj bi ga dokončno pripravili. Jaz sem prebrala osnutek mnenja gospe Cimerman in vse to bomo seveda proučili, lahko pa že zdaj rečem, da zelo dobro sodelujemo z odborom za zaposlovanje, katerega članica sem tudi. Mi smo izvedli obravnavo hearing, ki je bila zelo uspešna. Vzpostavili smo določene smernice priprave tega poročila. Rečemo lahko, da ima revščina tri razsežnosti. Tri G-je, kot jih mi imenujemo, Torej, te tri razsežnosti so razsežnosti spolov, generacije in pa geografije. Prizadevali si bomo, da bomo cilje strategije Evropa 2020 uresničili, torej cilje, ki se vežejo na zmanjšanje revščine in cilje, ki so povezani z povečanjem zaposlenosti. Isto velja tudi za razvojne cilje tisočletja. To so vse cilji, ki spodbujajo oziroma ki dajo možnost za enakopravnost spolov. No, poročilo, ki ga pripravljamo, bo prineslo tudi smernice glede povečanja zaposlenosti, in glede povečanja oziroma izboljšanja enakopravnosti spolov. Govorimo lahko tudi v tem poročilu o tako imenovanem pay gap, se pravi razlikah med plačanjem žensk in moških. V poročilu bomo obravnavali tudi reforme pokojninskih sistemov, ki so se v nekaterih državah članicah že začele. Ne pozabimo na to, kaj je komisija zapisala v svoji zeleni knjigi o reformah eh, pokojninskih sistemov. Predvsem se moramo osredotočiti na individualizacijo prejemkov iz naslova socialnih sistemov in o tem moramo zlasti spregovoriti. Upoštevati moramo pa tudi vidik socialne vključenosti priseljenk predstavnic manjšin. Pred kratkim je bilo in še obstaja veliko problemov z predstavnicami romskih skupnosti. Upoštevati moramo tudi politiko doseganja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, pa tudi zdravja na delovnem mestu. Tudi to je pomembna tema. Potem pomembne so tudi teme, kot so vseživljenjsko učenje, stalno strokovno izpopolnjevanje, prekvalificiranje. Potem pomembna so vprašanja uporabe sredstev Evropske unije in njihove najboljše izkoriščenosti. Vse to so izjemno pomembne teme skupnim sodelovanjem med obema odboroma jih lahko ustrezno vključimo v naše poročilo. No, to poročilo je poročilo o pobudah. ki jih, upam, lahko izpolnemo z nezakonodajnimi instrumenti. Zdaj je čas, da predlagamo konkretne ukrepe. Prepričana sem, da bomo z dobrim sodelovanjem s kolegicami in kolegi zmogli pripraviti zelo dobro poročilo. Veselim se nadaljnih prispevkov, pripomb in predlogov kolegov in kolegic in veselim se na skupno delo. Gospa Mora, potem gospa Lambert. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila kolegici Cimor in pa Plump za pripombe. To je zelo pomembno vprašanje, kar je skladno z glavnimi področji delovanja EU, enakost med državljani, boj proti revščini in podobno. Rada bi se sedaj osredotočila na obraz revščine med ženskami v Evropski uniji. tukaj obstaja tveganje. Ampak mislim, da bi se morali tukaj sotočiti na to še v drugih poročilih, ne samo tukaj v tem osnutku mnenja. Ta osnutek mnenja mi je sicer zelo všeč, ampak vendarle, nekje pa se ne strinjam. In sicer tukaj mešate med revščino žensk in pa revščino otrok tudi v tem dokumentu pri otrocih veljajo drugačne rešitve, tukaj imamo drugačne težave in na drugačen način je treba proučevati ta problem. To pomeni potem tudi drugačno vrsto odgovorov. Poročilo o revščini žensk bo na ta način oslabljeno, če bomo preveč mešali stvari. Po drugi strani pa ne bomo se ustrezno borili tudi proti revščini otrok. Tretji odstavek, kot je sedaj predložen, ni dober za naš cilj, ki ga tukaj želimo doseči. Tega zato ne podpiram. Mislim, da če bomo mešali oba problema, potem ne bomo dosegli niti enega cilja od obeh. Sveda, težko se je vedno popolnoma omejiti samo na eno temo, ampak mislim pa, da to moramo storiti. Če ne, ne bomo uspešni in če ne, ne bomo šli v bistvo stvari. To moram jasno podariti. Drugič, pristop gospe Plump. Mislim, da se da v mnenju upoštevati tudi generacijski vidik in pa geografski vidik. Revščina med ženskami je še posebno velika med določenimi generacijami. Ravno ta generacija je sedaj najbolj izpostavljena revščini. Katera je ta generacija? Tista, ki ni bila ustrezno vključena v trg dela, generacija, ki ni imela enakih možnosti v karieri. Po drugi strani pa bodo ravno te sedaj starejše ženske živele vedno dlje. Te težave so še toliko hujše za nekatere generacije, sedaj so ti najbolj izpostavljeni, ravno pri njih moramo nekaj storiti čim hitreje. Potem pa še tretjič, gospod Cimer. Geografsko gledano so nekatere regije veliko bolj prikrajšane glede ženske revščine, še posebej mislim na podeželje. Za podeželje imamo pogosto precej manj pomoči pri evropskih politikah moramo veliko bolj misliti na neenakosti, na razlike med mestnimi območji, kjer obstajajo politike, kjer imamo veliko posojil in pa na drugi strani podeželjem. Tukaj pa se predvsej malo dogaja. Prav tako želim, da se upoštevajo vse države glede socialne zaščite kajti socialna zaščita ženske je pogosto preslaba, včasih se ženske izključuje z trga dela, te niso zato praktično nikoli delale in pogosto so bile ženske vezane na socialno varnost moškega, moža. Prav tako, seveda vemo, da ženske živijo dlje kot pa moški. To je zelo velik problem v tem primeru in v redu vdov je veliko, ampak na pomoč vdovam se moramo veliko bolj osredotočiti. Ta problem je potrebno bolj proučiti in če se bomo na to osredotočili, potem bomo prišli v bistvo stvari. Zato je treba sprejeti ustrezne politične smernice, s katerimi bomo dejansko zmanjšali revščino in tako bomo tudi še izboljšali naše sodelovanje. Madame Lambert, puis Madame Jutova. Gospa Lambert. Thank you, President, and I know... Hvala za besedo. Ja, vidim, da je ta razprava predvsej osredotočena na razlike med spoloma. Podobno kot v odboru No, razumem zlasti kritiko v četrtem odstavku glede kazalnikov gospodinstv brez delovno aktivnih članov. In mislim, da bi morali pozivati države članice tudi k temu, da bi oblikovali ambiciozne nacionalne strategije, ne glede na to, kaj menimo o strategiji na ravni Evropske unije. Strinjam se tudi s tistim, kar je bilo rečeno o povezavi med socialnim varstvom in dimenzijo spola. Ne omenim še nekaj v zvezi z vprašanjem migracij in priseljevanja. To je bilo že omenjeno in lahko rečem, da so ženske priseljenke, ki imajo enake pravice kot vsi drugi priseljenci. Ampak vemo, da ženske veliko krat sledijo svojim možem kot del družine in ne vstopajo tako veliko krat na trg dela. In zato prihaja tudi do revščine žensk. No in to se navezuje na kritiko o gospodinstvih brez delovno aktivnih članov. Gospa Cimer je dobro izpostavila, da je to povezano tudi z revščino zaposlenih in da to vpliva tudi na gospodinstva z nizkimi dohodki. Mislim, da lahko omenjamo to tudi v poročilu. Pri mnenjih je vedno problem v tem, da imamo malo prostora na voljo in da res samo navedemo glavne točke. Potem pa si moramo pogledati načine, kako lahko to razširimo ampak simpatiziram z odborom za ženske zadeve, ampak kot odbor za pravice delavcev moramo izpostaviti za nas pomembne točke. Ja, po eni strani je to tudi vprašanje temeljnih pravic, ko gre za dostop do zatočišč. in s tem povezanih težav. Dostop do zdravja je že bil omenjen, mislim, da sta vsaj dve kolegici to že izpostavili. Mislim, da je dimenzija pravic dobra, da je prav, da je tukaj omenjena. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila gospe Cimer za dobro delo. Se pa strinjam s kolegi, ki želijo čim bolj podariti ta vidik žensk. Treba je dodati nekatere bolj konkretne predloge glede boja proti revščini in diskriminaciji. Trenutno je Evropa v hudi krizi in ženske so še med najbolj prizadetimi skupinami zaradi te krize. Ta kriza se je sedaj preoblikovala v socialno krizo, predvsem zato, ker številne države članice, tudi moja, država sprema ukrepe, ki zmanjšujejo socialno podporo za, in podporo za nekatere trge dela. 80 odstotkov tega dela sestavljajo ženske. Sedaj se treba osredotočiti ne samo na ženske brez stalnega bivališča, ampak tudi na ženske, ki bivajo pri svojih starših ali pa pri drugih znancih, ker pač nima zadosti lastnih sredstev razlike med prihodki med moškimi in ženskami so še vedno velike. 17 odstotkov je ta razlika, potem pa noseče ženske, ženske v materinstvu. Tudi tukaj jih država ne zaščiti dosti, ko gre naprimer za pomoč za vrce ali pa za dodatke za otroke. Podobno velja tudi za enostarševske družine, za ženske v teh družinah, ki tudi ne dobijo zadosti sredstev od države, naprimer za varstvo otrok in podobno. To potem pomeni, da se revščina starša potem prenese tudi na samega otroka. Na to se je gospod Cimer predvsej osredotočila. Potem so tukaj še ženske iz manjšin, starejše ženske in pa ženske, ki so deležne dvojne diskriminacije tudi pri vstopu na trg dela in pa tudi do dostopa do socialnih podpor. Nujno je treba sprejeti čim bolj učinkovite takošne ukrepe. Nova proračunska struktura mora vključiti tudi ukrepe, s katerimi bi povečali delovna mesta in pa socialno podporo za ženske. Treba je izboljšati proces usposabljanja in pa vključevanja žensk eh, in pa njihovo vključevanje v različne socialne sklade. Treba izboljšati izobraževanje za ženske, treba spodbuditi programe za izobraževanje, tudi za vse življensko učenje, prav tako pa tudi za pridobivanje dodatnih kvalifikacij. Potem je tukaj tudi um, položaj žensk na negotovih delovnih mestih tudi to poročilo smo izglasovali. Povedali smo, da so ženske vedno bolj izpostavljene temu negotovemu delovnemu položaju, zato ker je težko uskladiti kariero in pa otroke, prav tako pa so ženske še vedno pogosto deležne diskriminacije na trgu dela. Zaradi vsega tega se je treba predvsem osredotočiti na ukrepe, zakonodajne ukrepe ali pa nezakonodajne ukrepe, ki jih tukaj lahko sprememo in s tem v zvezi bom tudi predložila svoje predloge sprememb k temu poročilu madame Gruny. Gospa Gruny. Merci, madame la... Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da imamo tukaj lepo priložnost, da pripravimo odlično besedilo in da dosežemo soglasje, tako da bomo dokončno prišli do nekega uspešnega ukrepa in pomagali ženskam, ki so revne, prej je bilo rečeno, da ne smemo mešati revščine žensk in pa otrok, ampak vendarle je tukaj pomembno vključiti tudi otroke, kajti revščina žensk pogosto pomeni tudi v 90 odstotkih revščino otrok. Je pa res, da to ni glavno bistvo tega besedila. Prav tako pa mislim, da je treba nujno govoriti o šolskem izobraževanju, o univerzitetnem izobraževanju, tako bodo ženske imele več možnosti za kariero če ženske ne obiskujejo šol, univerz, potem bodo še bolj izključene. Tudi glede socialnih skladov se strinjam, treba jih je uporabiti zato, da bi se borili proti revščini žensk. Se pa je treba vedno zauzemati za izobraževanje in pa vključevanje v zaposlovanje, to je treba vedno podariti. Prav tako se treba osredotočiti tudi na enostarševske družine, ženske v teh družinah če je ženska sama s svojim otrokom, potem nujno potrebuje tudi ročno pomoč, naprimer pri negi, pri skrbi za otroka. Prav tako je treba govoriti tudi o ženskih priseljenkah. Tudi to je ključno, kajti vedno veliko, naprimer, govorimo v zadnjem času o romih. Ampak kaj lahko rečemo glede manjšin na splošno? to, da so posebej izpostavljene ženske in pa otroci v teh manjšinah. Na tak način bomo laže celotne manjšine vključili v družbo. Socialna zaščita, socialno varstvo je seveda ključno. Tudi ženske, ki ne morejo delati, bi lahko bile deležne določene pomoči kajti to, če jim ne bomo pomagali, potem bodo te ženske obsojene na revščino, nekatere pač lahko delajo, nekatere pa ne morejo delati, zato ker morajo naprimer skrbeti za svoje otroke. Tudi to je treba poštevati. In potem še odpuščanje v podjetjih. Nažalost se pogosto tukaj ne upošteva vidika žensk in pa njihove uloge Škoda. E, kakorkoli že mislim, da tukaj lahko e, pripravimo odlično besedilo. Gospa Plump je še nekaj želela besedo, ampak zelo nakratko, prosim, gospa Plump. Mulțumesc mult. Uh, just for one minute, uh, I would like to ask all my... Samo za eno minuto sem prosila za besedo. Prosim, vse kolege, če bi bili tako prijazni in pisali pisno deklaracijo številka 48. Hvala. Žal mi ne morete govoriti o tem. se sem prepisala dogovor s odborom za ženske pravice glede porazdelitve vlog. Gospa Cimer je to že prej lepo povedala. Mi se ukvarjamo s vprašanjem revščine na splošno in del tega potem tudi revščina žensk, seveda. Številni ste govorili o tem. Je pa to morda nekoliko čudno za naš odbor. V predlogih sprememb bodo pogosto poslanci omenjali, naprimer, na obrasti revščine, potem ženske na podeželju, upokojevanje. Bomo videli, kako bomo vse to združili, ampak kakorkoli že, to bo gotovo precej težko. Sama bi rada v tej razpravi predvsem nekaj predlagala. Kako bi lahko organizirali svoje delo? Gospa Žizel, pravnica, ki se zauzema za pravice žensk, si predvsej prizadeva za to, da bi vključili klauzulo o najbolj prikrajšanih ženskah. Morda bi lahko sem vključili tudi ta predlog. Bomo se pogovorili tudi s sekretarjatom in pa sveda sporočevalko. Ampak mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi tudi to vključili v naše delo gospa poročevalka, imate besedo pa tudi gospa Mora. Ampak zelo na kratko si prosim, gospa Plum. Euh, gospa predsednica, naj samo povem, da se popolnoma strinjam z vašim predlogom tega, da se pogovorimo z gospo Alimi. Ta je s številnimi pravniki, prav tako odlični pravniki, pripravila odlično delo glede situacije žensk v vseh 27 državah članicah. Um, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi jo poslušali. Tudi sama sem pripravljena delati z njo in tudi že sem. Ja, res je. Se bomo še pogovorili z drugimi. Naslednji. Ja, dachte, Frau Plam, das... ja, jaz sem mislila, da ste dali besedo gospe Plam. Uh, Gospa predsednica, najlepša hvala za to, da ste še enkrat jasno povedali, da gre za dogovor med dvema odboroma in da smo se v tem dogo dogovoru dogovorili o skupnem delu in o tem načinu dela. Tega dogovora sem se držala. Seveda, lahko oziroma bi lahko tudi mi sami pripravili konkretno, podrobno poročilo o položaju žensk. Vendar je pa položaj zdaj drugačen. Zdaj se moramo dogovoriti o tem, kako bomo delovali naprej. Naša naloga tole je, da opišemo nek splošen vidik, neke splošne točke, ki jih bo potem odbor za pravice žensk brez glasovanja sprejel oziroma vključil v svoje poročilo. Predloge, ki jih bomo podali tukaj, bo odbor za pravice žensk upošteval, zato ker smo se tako dogovorili. Govorili smo se o takem postopku. Konkretno oblikovanje oziroma zadeve, kot so vprašanje spolov, eh, geografije, manjšin, mater samohranil, torej vse te konkretne socialne vidike položaja žensk, bodo vključile v svojo poročilo predstavnice odbora za pravice žensk. Dobro vemo, kaj si želimo in kaj bi želeli, da bo vključeno v to poročilo. Seveda bi tudi mi najraje in tudi jaz bi najraje vse to zapisala sama. Zagotovo bomo vsi skupaj pripravili še celo vrsto predlogov sprememb, vendar pa moramo pomisliti na to in prosim vas, da pomislite na to, da zapišete oziroma predlagate samo neke bolj splošne vidike. Kot odbor za zaposlovanje pač. Seveda nismo preveč neumni kot odbor za zaposlovanje, da ne bi mogli tudi mi zapisati poročila, ampak kot sem že povedala, natančno, specifično poročilo, hkrati tudi obsežno poročilo, bo pripravil odbor za pravice žensk. Ta, to poročilo bo predstavljeno tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in tam bo rečeno, da smo pri eh, poročilu sodelovali tudi mi. Zato vas prosim, da resnično vključite samo tiste podrobnosti, ki so neobhodno potrebne. Gospa Lambert je o tem tudi že nekaj povedala. V zvezi s tem naj povdarim samo to. Pomembno je, da na revščino in pa socialno izkušenost gledamo z vidika človekovih pravic. Pomembno je, da imamo k temu nek enoten prestop, pristop. Po drugi strani ne moremo zahtevati individualiziranih eh, zahtevkov pravic oziroma prejemkov iz socialnih sistemov. Tukaj nam gre zdaj za ženske, tukaj nam gre za tudi temeljne pravice k, osno, k osnovnim um, zadevam, kot so pravica do dela, pravica do uh, bivanja, kuhanja, uh, ustrezne energetske odskrbe in tako naprej. To so popolnoma osnovne pravice. Potem, kar se tiče subsidijarnosti glede uh, kazalnikov, Tudi tukaj moramo premisliti o tem, kaj pomeni, če na ravni Evropske unije ne moremo uporabljati enakih skupnih kazalnikov v vseh državah članicah. Zahvaljujem se za mnoge namirge, ki ste mi jih dali v zvezi s tem. Mislim, da moramo pokazati voljo in pripravljenost eh, sodelovanja tudi na tem področju z odborom za pravice žensk. Hvala lepa, gospa Poročevalka, seveda, člani odbora MPL. Vsake primere lahko neposredno vložijo svoje predloge sprememb tudi v odboru za ženska, vprašanja za ženske pravice in tako bomo gotovo najbolj pametno delali. Rok za vložitev predloga sprememb je do 6. oktobra do 18. in potem 9. oktobra bomo o tem ponovno govorili. 29. pa 30. novembra pa bo o tem odločal odpor za ženske pravice. Končali smo s to točko. Sedaj pa še gospod Sarkaš. Glede pogajanj o enotnem dovoljenju. prosim, da predstavite, kako so potekala pogajanja s svetom. Prosim, imate besedo. Hvala, gospod predsednica. Tri minute. Omenil pa bom tri stvari. Najprej, da vam povem, kaj se je zgodilo, potem, kakšne probleme imamo s tem danes in želim povedati nekaj, kaj se bo, nekaj o tem, kaj se bo dogajalo v naslednjih nekaj tednih. 15 smo imeli neformalni trialog, komisija, odbor Libe in svet v zvezi s tem in tam sem bil prisoten tudi jaz. 28. septembra sem se sestal s poročevalci, ki sem jim jasno povedal, zakaj gre, kaj imamo na mizi. Odbor Libe je, je že glasoval o svojem poročilu in smo v zadnjih stopnjah razvoja dogodkov. To poročilo, ki vpliva na enotno dovoljenje, to je en del, na drugi strani pa imamo socialne pravice, pravice delavcev v tretjih državah, ki pridejo v Evropsko unijo čisto zakonito. Skratka, gre za enako obravnavanje in enake pravice in to je v skladu z direktivo o enotnem dovoljenju. Ta proces, kot rečeno, je pomemben in odbor Libe je vodilni odbor pri obravnavanju tega vprašanja. Zato je imel svoje argumente za sklic te razprave. Mislim, da večjih težav pri prvem branju ne bo in želimo sprijeti to že po prvem branju. Dve največji težavi, s katerima se soočamo, pa sta prisotni samo pri nas, kajti pri komisiji imajo zakonodajni postopek, ki ga morajo upoštevati. No, tisti dve težavi, ki sem jih hotel omeniti, so pravice socialnega varstva. Glasovali bomo o poročilu Lambert, v katerem delavci iz tretjih držav imajo vse pravice do socialnega varstva. Za nje veljajo pa tudi, kot rečeno, enake pravice. Odpravljene so bile številne omejitve. Tudi za tiste delavce, ki se premikajo iz države v državo, naprimer Španijo, Italijo in podobno. Kot rečeno, znebili smo se direktive 883 in omejitev iz vseh držav. Na ta način smo se znebili različnih omejitev za državljane iz tretjih držav, ki prej teh pravic nismo imeli. Zdaj smo sprejeli dejstvo, da smo s tem zaključili in da bo prišlo do enakega obravnavanja delavcev, tudi če pridejo iz tretjih držav. Ne moramo strinjati s tem, da gremo nazaj na stanje, preden je bilo to dogovorjeno. Ti delavci, ki jih zajema direktiva o napotitvi delavcev, no, teh direktiva številka 96 ne zajema. Kar pomeni, da bodo zajeti in obravnavani v okviru nacionalne zakonodaje. No, zdaj po novem pa naj bi se jih obravnavalo v okviru direktive o enotnem obravnavanju in sem spada tudi, spadajo tudi pogajanja o enotnem dovoljenju. Nekatere države sicer temu še vedno nasprotujejo, tako pa bomo imeli v petek okrog 12. že pred seboj mnenja o tem, kaj podpiramo. Naslednjih nekaj tednih bomo nadaljevali s temi neformalnimi trialogi s komisijo in svetom in moramo vedeti, da je to zelo pomembno poročilo za prihodnost Evropske unije. In zato si moramo pogledati vse različne pravne vidike tega. Zelo pazljivi moramo biti zlasti spričo ksenofobije ki se pojavlja po nekaterih državah. Obstajajo pritiski za uvedbo enotnega dovoljenja. Moramo vedeti, da se vse to dogaja v zelo očutljivih časih. Tako da moramo res natančno preučiti, kako bomo obravnavali ljudi iz tretjih držav, tako da bodo enaki našim državljanom v okviru sistemov socialnega varstva. Hvala za enkrat. Hvala lepa, gospod. Bomo vsem odborom to tudi poslali. Imate prav, to so zelo občutljiva vprašanja, tudi glede na aktualne dogodke. glede na podlagi vašega poročila, mislim, da bomo spodbudili kar veliko odzivov. No, gremo naprej. S to točko smo končali. Sedaj pa pozdravljam komisarja Lasla Andorja. Nekaj časa nas je že čakal zunaj. No, upam, da smo še vedno vsi zelo zainteresirani za to razpravo. Gotovo bo komisar povedal kar veliko pomembnih stvari o delovnem programu komisije za leto 2011. monsieur le commissaire, euh, vous étiez euh, parmi nous euh, hier. Gospod komisar, že včeraj ste bili tukaj, sicer v drugačnem kontekstu, ko smo imeli skupni sestanek z odborom Libe o romski problematiki. No, danes pa predlagam, da se predvsem osredotočimo na delovni program komisije na vaš portfelj, seveda. Sedaj ste že kar dobro seznanjeni s tem, kako to tukaj poteka, kaj ne, gospod komisar, beseda vaša. Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Ja, res, včeraj smo že imeli sestanek, ki je bil za me zelo koristen. Tako sem lahko bolje razumel, kakšno je mnenje Evropskega parlamenta v zvezi z Romi, Seveda bo to del tudi našega delovnega programa. In dan, tudi zaradi včerajšnjega sestanka bom lahko imel danes krajši uvod. Vseeno pa imamo kar nekaj tem za razpravo. Kot je povedala predsednica, je v govoru, v nagovoru v Strasburju pred nekaj tednov bilo rečeno, da je to zdaj obdobje, kjer moramo oblikovati nova delovna mesta in to spada prav v moje področje, v zaposlovanje in socialne zadeve. Jaz sem tudi tisti, ki je odgovoren za izpolnjevanje teh nalog. In danes si želimo stkati tesnejše sodelovanje med institucijami. Tudi zaradi tega sem tukaj. Vem, da želite razpravljati o nekaterih konkretnih vročih vprašanjih, ne samo o demonstraciji včeraj. Demonstracija je včeraj opozorila na to, kakšne dožnoste imamo in veliko podlag za razmišljanje. In tudi zato sem včeraj podal izjavo v zvezi s, s temi protesti. To pa kaže tudi na to, kako je pomembno, da smo odprti v našem dialogu, zlasti v socialnem dialogu, ki je pomemben in je v Evropi bistveni del socialnega modela. Izivi, ki so pred nami, so dvojni. Obravnavati moramo kratkoročne in takojšnje probleme, ki jih moramo razrešiti v kontekstu izhoda iz krize. Zlasti to velja za izboljšanje priložnosti za zaposlovanje in obravnavanje in boj proti socialnim izzivom. Obenem pa moramo misliti tudi na daljnoročne posledice, naprimer podnebnih sprememb, globalizacije, staranja prebivalstva in vse to bo še naprej sprožalo dolgoročne strukturne spremembe. Na nas pa je, da predvidevamo, kaj je neizogibno, kaj prihaja in kako se bomo odzvali in prilagodili spremembam. Če želimo upravljati ta proces in ne pustiti, da nas prevzame, moramo biti proaktivni na trgu dela in zato moramo posodobiti naše sisteme socialnega varstva. Zato smo vzpostavili novo strategijo za novo desetletje Evropo, Evropa 2020. To predstavlja politični okvir za naše delovanje. Politike za zaposlovanje in zaposlovanje in socialno varstvo so pomembne pri tem. Delovni program komisije za leto 2011 se bo predvsem ukvarjal z izvajanjem nalog iz strategije Evropa 2020. Tri ključne prednostne naloge vidim za naslednje leto. Prva je, da naj bi vključevalna rast postala realnost. To pomeni oblikovanje več delovnih mest in to je nujno in prilagojeno podporo ranljivim skupinam. Zato strategija Evropa 2020 postavlja številne cilje in vodilne pobude. Ključno vlogo predstavlja prav politika zaposlovanja. Po eni strani je tu zaposlovanje, po drugi pa boj proti socialnemu izključevanju. In to je nekaj zgodovinskega. Glede na vodilne pobude, ki smo jo uvedli sredi septembra, mladina v gibanju, s tem naj bi spodbudili mobilnost mladih in njihovo zaposlovanje. Poleg tega bom še pred koncem letom predstavil novo agendo za nove veščine in delovna mesta. Tukaj se bomo predvsem osredotočili na prožno varnost in na naloge povezane z veščinami. Obenem se bomo osredotočili na nizkooglično gospodarstvo in na ozelenitev gospodarstva. Predstavil bom tudi Evropsko platformo proti revščini in izključenosti še pred koncem letošnjega leta. V naslednjem letu bomo nadaljevali z delom na aktivnem vključevanju, gradili pa bomo na napredku, ki smo ga dosegli letos pri boju proti revščini. Naslednji mesec bo komisija predstavila tudi svoje prve zamisli za proračunski pregled. Naš namen je, da bi odprli razpravo na vzgor za zakonodajne predloge o večletnem okviru in to bomo predstavili v drugem četrtletju naslednjega leta. Naše potrebe kažejo na to, da želimo prispevati k ključnim k izpolnjevanju ključnih nalog strategije Evropa 2020, kar pomeni, da želimo dati denar tja, kjer bo prinesel največ dodane vrednosti. Naš glavni instrument je Evropski socialni sklad, ki si želi podpirati zaposlovanje in socialno vključenost. Menim pa, da obstaja še veliko manevrskega prostora, še veliko lahko naredimo in izboljšamo. Ponovno moramo pregledati sistem izpolnjevanja nalog in rezultatov. Evropski socialni sklad mora biti bolj prepoznavan na ravni Evropske unije. Naslednji teden se bom na vašo željo udelil sestanka v pokrožni dvorani in podal izjavo v zvezi s tem kritičnim vprašanjem. Videl sem že osnutek resolucije, ki jo je pripravil vaš odbor in zadovoljstvom ugotavljam, da so analize in sklepi o ključnih vprašanjih, kot so ključne misije in aktivnosti Evropskega socialnega sklada, zelo blizu našemu videnju tega. Evropski sklad za prilagoditev globalizacije igra pomembno vlogo pri odzivanju na krizne razmere. Kot veste, je to še en sklad, ki je tesno povezan z Evropskim socialnim skladom. Leta 2009 smo razširili področje uporabe intervencij, tako da smo lahko pomagali tudi odpuščenim delavcem zaradi krize. Rezultati zdaj kažejo, da je bila ta podpora še kako pomembna. Kot del delovnega programa za naslednje leto pa, pa bom predlagal tudi razširjenjem derogacij povezanih s krizo tudi na naslednje leto. Te so se namreč zaključile s koncem leta 2009. Predlagal bom tudi nove sklade za recimo Evropski garancijski sklad oziroma Evropski jamstveni sklad, ki se bo tudi okvarjal s temi vprašanji. Še eno pomembno vprašanje so demografske spremembe. Starajoče se je prebivalstvo oziroma staranje prebivalstva ima dolgotrajne posledice tudi na dolgotrajno oskrbo in na pokojninske sisteme. Zelena knjiga o pokojninah, ki smo jo predstavili julija, je odprla razpravo na ravni Evropske unije s vsemi zainteresiranimi stranmi glede prihodnosti naših pokojninskih sistemov. Za komisijo je pomembno, da trajnostno naravo pokojnin postavimo na politično agendo, zato da vidimo, kako lahko Evropska unija prispeva k temu, da se spoprimemo z izzivi. Pomembna bo solidarnost v časih, ko so pritiski na javne proračune vedno večji. Prav zanima me, kakšni so pogledi Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Po zaključku posvetovanj pa bomo morali natančno razmisliti, kakšni bodo naslednji koraki. Vidim, po mojem mnenju, bo potrebna bela knjiga za to, da se bomo odzvali na potrebe in da bomo videli, kakšni so konkretni predlogi. Tretja prednostna naloga pa zadeva delavce in državljanske pravice. V zvezi s tem lahko rečem, da bo vprašanje Romov ostalo visoko na seznamu prednostnih nalog komisije. Ampak o tem sem govoril že včeraj in če bodo še danes kakšno vprašanje na to temo, lahko tudi danes pregovorim o vključevanju Romov v družbo. Preden zaključim, pa dovolite še nekaj besed o tekočem delu pri ponovnem pregledu obstoječe zakonodaje, zato da se zagotovi njeno ustrezno izvajanje. Zakon o označevanju oziroma delovna zakonodaja je ena od teh in direktiva o delovnem času. Zadnji poskus za ponovni pregled obstoječe zakonodaje se je zaključil v slepi ulici, kot veste. Z vidika komisije to politično niti pravno ni sprejemljivo in to tudi ni dolgoročna rešitev. Predsednik Baroso se je zavezal v zvezi s tem in jaz bom to spremljal in nadaljeval to delo. Potrebujemo nov zakon na ravni Evropske unije, kar pomeni, da moramo spremeniti eh, načine dela, delovne vzorce in upoštevati te spremembe. Pomembna je priprava. Novembra bomo začeli drugo drugi krok posvetovanj s socialnimi partnerji. Obenem bomo pripravili poročilo o izvajanju direktive in študijo o gospodarskih in socialnih vplivih pravil za delovni čas. Najti moramo način, kako priti ven iz te slepe ulice. V prvi polovici naslednjega leta bom dal nove predloge na mizo in sicer predloge, ki lahko prinesejo rešitve, ki bodo spremljive za vse enako težak kos zakonodaje, še lahko tare, tako rečem, je direktiva o napotitvi delavcev. Tu so težave povezane z izvajanjem te direktive. Druga vrsta težav pa je problem vzpostaviti pravno, pravo ravnovesje med temeljnimi pravicami delavcem in temeljnimi soboščinami na trgu. Komisija zdaj razmišlja o vsebini in obliki za ta predlog. Poteka že pripravljalno delo in zato je nujno, da se posvetujemo s širokim krogom zainteresiranih strani, vključno z Evropskimi, Evropskim parlamentom in socialnim skladom oziroma socialnimi partnerji. Vendar pa do teh posvetovanj verjetno ne bo prišlo pred zadnjim četrtletjem naslednjega leta. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, sem za močno socialno dimenzijo v naših politikah in to vpliva na vse moje aktivnosti. Konec koncev, pri naših politikah ne gre samo za žongliranje z abstraktnimi idejami in z izdajanjem raznih sporočil, gre za to, da se odzovemo na pričakovanja naših državljanov, na njihove težave, s katerimi se soočajo zaradi posledic finančne in gospodarske krize. Gre za delavce, ki jih skrbijo delovni pogoji, za delavce, ki se bojijo odpuščanja ali za delavce, ki so že izgubili svoje delovno mesto. Gre za mlade ljudi, ki imajo le majhne možnosti za to, da dobijo svojo prvo zaposlitev ali za to, da naredijo uspešno kariero. Gre za starejše, ki se bojijo za svoje pokojnine. Vem, da imate tudi vi enake pomisleke in vem, da lahko naredimo veliko skupaj. Zdaj pa me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s temi vprašanji. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospod komisar. Bili ste uspešni. Ne glede na prejšnje zasebne pogovore pred dvorano. Še vedno 16 poslancev želi besedo. Seveda bomo dali vsem to možnost, po pravilih pač. Še prej pa naj omenim, da gre tukaj tudi za zeleno knjigo o pokojninah. Tukaj v odboru smo se spraševali o tem, ali lahko, tako kot vsi drugi, tudi spoštujemo rok, ki ste ga zastavili za javno posvetovanje. imeli boste resolucijo parlamenta po našem zasedanju februarja 2011. Upam, da boste lahko tudi našo časovnico torej vključili v svojo in v naslednje korake. Sedaj pa najprej beseda koordinatorjem za tri minute in potem še vsi drugi. Gospod Öri, potem pa Sarkas. Hvala lepa, gospa predsednica. Z velikim zanimanjem sem poslušal to, kar je povedal gospod komisar. Mislim, da razmišljamo podobno, gospod komisar in pa mi tukaj v našem odboru. mislim, da je bil komisar zelo jasen, nima kakšnih pripomp, imam pa nekaj vprašanj. Prvo vprašanje. Časovni razpored glede pokojnin, kako bo s tem, kako bo tekal ta dosje. Želeli bi nekoliko daljše roke za posvetovanje več parlamentarnih skupin sodeluje v tem delu. Imeli bomo različne dogodke, konference. Če je možno, bi bilo dobro, če bi podaljšali to, ta rok za posvetovanje, tako bi lahko obogatili naš postopek. Včeraj smo razpravljali o situaciji Romov. Jasno, tukaj iščemo evropske rešitve. To potem pomeni Evropsko komisijo, pa tudi nas, Evropski parlament. Vsi moramo biti vključeni. Ampak problem je v tem, da še nimamo pravega postopka spremljanja. Če govorimo o EU 2020, ni zadosti, da namenjamo določena sredstva. Ne, treba je vedeti, kakšen je bil rezultat našega prizadevanja to je treba, kot rečeno, spremljati. Tukaj pa nismo tako zelo jasni pri direktivi o delovnem času. Upam, da bomo prišli do rešitve, ki bo všeč vsem. Pa še tole. mislim, da bodo v našo delo vključene tudi nekatere druge stvari. Datumi so predvsej jasni. To je zaenkrat vse, kar bi rad povedal. Upam, da bo naše sodelovanje prav tako koristno tudi v prihodnosti. Merci. Je vais donner la parole à M. Sarkas. Gospod Sarkas, potem gospa Harkin samo tole, gospod komisar. Koordinatorji smo govorili o tem, kakšen je postopek posvetovanja glede zelene knjige o pokojninah. Kot je že bilo rečeno, ne želimo preveč predstavljati teh rokov, ampak želimo pa pač od komisije, da imamo ustrezen čas za posvetovanje. In trenuten čas um, za to ni zadosti. Eh, najprej gospod Sarkaš, potem pa gospa Harkin. Najlepša hvala, najlepša hvala tudi komisarju. V samo treh minutah bom poskušal predstaviti tri zamisli. Prva je naslednja. to, o čemer govorimo danes, oziroma današnja razprava je izjemno dobra. In pomembno je, da razpravljamo o temah, ki so zlasti pomembne za naše državljane, ne samo o zaposlovanju, storitvah in tako naprej, temveč tudi o splošnem občutju, ki ga lahko vidimo na ulicah med običajnimi državljani. Vidimo, da so naši sodržavljani izjemno zaskrbljeni. Zato je pomembno, da komisija, da se vidi in da pokaže, da se okvarja z določenimi zadevami, ki so uh, pri srcu oziroma ki težijo naše državljane. Med drugim so to tudi teme glede položaja Romov in pa druga podobna problematika. Drugič, kar se tiče zakonodajnih zadev, ki ste jih predstavili. Te zadeve in ti predlogi so izjemno premišljeni. Pomembno je, da razpravljamo tudi o direktivi o delovnem času. Parlament je bil zmeraj odprt za iskanje načinov, s katerimi bomo razrešili konkretne težave držav članic o konkretnih zadevah. No in parlament. ima tudi zelo trdno stališče glede tega, da ne bomo šli nazaj na merila, ki so že sprejeta. Recimo merila glede prožne varnosti. Prožna varnost je pomembna, ampak tukaj sta pomembna oba vidika, tako prožnost kot tudi varnost. Zato ni dovolj, da vzamemo samo en element, torej prožnost pomembno je ravnovesje med obema vidikoma, med obema elementoma. Zato potrebujemo kombinacijo prožnosti in varnosti. In tretja stvar, ki bi jo želel omeniti in ki mi je zelo pomembna, je naslednja. Danes ste spregovorili tudi med drugim o vidikih vašega portfelja, ampak problem ni vaš portfelj, problem je vaše delo. Ne delo kolegija komisarjev, temveč to, da se Evropa sooča z zadevami in z odločitvami, ki jih na mizo postavlja svet in to nas skrbi, delovanje sveta nas skrbi. Včasih smo zelo presenečeni zaradi tega, kaj se predlaga oziroma zaradi načina delovanja soodločanja očitno je, da imamo velik problem. Velik problem je, kaj se govori in kaj se izraža na cestah. Ljudje želijo socialno pravičnost, socialno enakost. Ne moremo govoriti o devetem členu pogodbe, ki sicer je na dnevnem redu vas, vašega dela in pa kolegija komisarjev. Ne moremo pa govoriti o tem členu, glede na to, kaj se dogaja na ulicah. Dejstvo je, da moramo prisluhniti dogajanju na cesti in vse, vse institucije. You, Chair, thank... Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa komisarju. Tudi jaz sem zelo vesela zaradi tega, kar ste povedali danes do povdne. Poslušala sem tudi vaše včerajšnje predstavitve. Strinjam se v glavnem z vami. Ampak dejstvo je, da mi obljubljamo samo tisto, kar lahko izpolnimo in potem to tudi dejansko izpolnimo. To je ta povezava med realnostjo, med realnostjo ljudi, njihovih vsakdanjih življenj. Državljani gledajo politike, njihov način dela in to, kaj izpolnjujejo. No, vi ste predstavili program svojega dela. Veseli me, da ste omenili povezavo med Evropskim socialnim skladom in pa strategijo Evropa 2020. Omenili ste tudi vidnost komisije. No, spomnim se, kaj se je dogajalo včeraj na protestih eh, na Irskem in eh, na zadnjem eh, referendumu pri nas je bilo veliko plakatov, ki so zahtevali delovna mesta. Kje so zdaj ta delovna mesta? kako jih bomo zagotovili? To je bistveno vprašanje. Veseli me tudi, da ste omenili eh, derogacije Evropskega janstvenega sklada EGF in veseli me, da boste pripravili med drugim tudi nov način delovanja tega sklada. Omenili ste tudi, no, imam v zvezi s tem eno vprašanje, dolgo trajno skrb, long term care. Omenili ste sicer pokojnine, eh, podrobnosti dolgotrajnega varstva oziroma skrbi pa niste omenili, zato, oziroma niste podrobno predstavili, zato bi si želela valo več informacij o tem. Kot sem že prej povedala, na državljane, zlasti vpliva način, kako dejansko izvajamo zakonodajo, ki jo sprejemamo. Govorili ste o tem, oziroma eden od kolegov je govoril tudi o tem, da državljani občutijo deveti člen pogodbe in pa temeljne pravice na trgu dela. Strinjam se tudi s tistem, kar ste povedali v zvezi s pravicami Romov. Ko zagovarjamo njihove pravice, zagovarjamo tudi svoje pravice. No, veliko tega, kar ste povedali, je usklajeno z našim mnenjem in veselim se nadaljnih uh, eh, predstavitev. Gospod Lambert, gospod Cimer. Hvala predsedojoča, hvala tudi komisarju za predstavitev. Cenim vaš optimizem in upam, da bomo našli tudi skupno rešitev o delovnem času. Mogoče bo lažje najti rešitev glede prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Veselim se tudi novih eh, predlogov o tem, kajti nizkooglično gospodarstvo je resnično zelo pomembno. Kar se pa tiče zakonodaje o delovnem času, v vezi s tem ste omenili različne oblike dela, delovne vzorce. Veliko skrbi pa je povezanih z različnimi vidiki delovnega časa, recimo o delu na domu, o tem, da lahko zaradi nove tehnologije ljudje brez težav izgubijo delo in podobno. O tem bo treba še bolj diskutirati. Kar se tiče vprašanja o starševskem eh, dopustu. Veste, da zdaj razpravljamo o posebni direktivi na to temo in da starševski in materinski dopust ni eno in isto. Zanima me, ali bo komisija pripravila tudi poseben predlog o plačanem starševski oziroma porodniški dopust v letu 2011. Potem, kje vidite tudi nadaljevanje agende o socialni politiki? Zdaj govorimo o novi strategiji Evropa 2020. Govorimo o platformi proti revščini. Socialna politika pa ne zajema samo te vidike. Zajema tudi boj proti diskriminaciji, kar nas še posebej zanima. Vemo, da se trenutno s tem ukvarjate, zlasti z diskriminacijo zaradi rase oziroma porekla, vendar pa obstajajo še druge oblike diskriminacije, recimo diskriminacije na delovnem trgu. Zanima nas, kaj komisija pripravlja v zvezi s tem. Del socialne politike, kot je napisano tudi v priporočilih o aktivnem vključevanju, pa je tudi vprašanje o kakovostnih javnih storitvah oziroma javnih službah. Kaj bo komisar storil na tem področju, kako bo sodeloval z drugimi generalnimi direktorati za to, da bo izboljšal kakovost javnih storitev, ki je izjemno pomembna za ustrezno socialno kohezijo. Mhm. Ja, Hvala lepa. Odzvala bi se na pripombe gospe Lambert. Optimizem komisarja o nove ureditvi delovnega časa me pravzaprav prijetno preseneča. Gospod Barozo je jasno povedal, da so se časi spremenili in da bo zato treba prilagoditi tudi zakonodajo glede delovnega časa. Če bo to uh, izvedeno zaradi sprememb na delovnem trgu in če se bo znižala maksimalna dolžina delovnega časa, potem bi to podprla. Pomembno mi je tudi vprašanje listine o temeljnih pravicah. Kot komisar za poslovanje in socialne zadeve ste med drugim odgovorni tudi za to, da se soočate s temi temami, se pravi z listino o temeljnih pravicah. Pomembne so tukaj socialne pravice. Nekatere države članice še do zdaj niso ratificirale določenih eh, aktov oziroma instrumentov na tem področju. Zato eh, prosim komisarja, da dela na tem področju še naprej. Potem, govorili ste tudi o Evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti, ki jo boste predstavili do konca tega leta kako daleč bo zagotovljen tudi proces spremljanja, follow-up, ne samo kampanja oziroma spremljanje sprejetosti te platforme, temveč kako daleč boste pripravili neke lastne mehanizme oziroma instrumente za to, da boste uveljavili temeljne pravice v državah članicah. In tukaj mislim zlasti na problematiko, ki jo vidim pri sodelovanju recimo z ministrstvom oziroma komisarjem za energetiko. On bi lahko bil tisti, ki bi lahko ukrepal na področju znižanja CO2, tudi na področju energetske učinkovitosti oziroma energetske sanacije stanovanskih enot. prevzemanju oziroma subvencioniranju stroškov za to in podobno. Prav tako so tukaj zelo pomembna vprašanja tudi um, oskrbe z električno energijo, zniževanje stroškov na tem področju in tukaj je potrebno sodelovanje med različnimi komisarji. Če lahko prosim poveste, kaj na to temo. Predsednica prekinja. Gospod Cimer, imate več besede. Sedaj pa, gospod komisar, prosim, da odgovorite. Potem pa imamo še kar nekaj vprašanj. Bilo bi zelo dobro, če bi odgovorili na kratko. Uh, Najlepša hvala za vsa vprašanja. Začel bom s temo pokojnin oziroma posvetovanja o tem. No, 15. november je uradni rok, ki ga zaenkrat ne morem eh, podaljšati. Zagotovim pa vam lahko, da bomo upoštevali mnenje Evropskega parlamenta. Gospa predsednica je že povedala nekaj o tem. Zagotovimo vam lahko, da bomo zagotovo upoštevali mnenja in vidike Evropske parlament, eh, Evropskega parlamenta, ko bomo začeli pripravljati nove dokumente, zlasti Belo knjigo. Verjetno bomo to začeli izvajati šele v drugem četrtletju. Do takrat bomo lahko delali v okviru zdajšnjega dogovora. Uradni rok, kot sem že povedal, ostaja tak, kot smo ga zastavili, kajti vsi drugi posamezniki, vsi drugi strokovnjaki, lobisti, deležniki, eh, so dobili enak rok, torej 15. november. Samo tako lahko postopamo obvladljivo. Naj omenim še konferenco, ki bo potekala leta, 29. Eh, oktobra v organizaciji komisije. Tja ste vabljeni tudi predstavniki Evropskega parlamenta. No, če nadaljujem. Izkoristil bom to priložnost, ker prej nisem posebej omenil. Izkoristil bom torej priložnost za to, da omenim nekaj o zdravju in varnosti na delu. Ta agenda bo zdaj seveda pregledana. Včeraj sem imel priložnost, da sem se sestal z nekaterimi člani parlamenta in pa drugimi deležniki. Tukaj smo se sestali v prostorih parlamenta. Potrdim lahko, da bomo do konca leta podali zakonodajni predlog in sicer po zaključku ocene učinkov. Pripričan sem, da se bomo tega roka lahko držali. Postopek, ki bo temu sledil, bo zagotovo dokaj dinamičen. Sledila bo razprava o mišično-skeletnih motnjah oziroma težavah kot posledica dela in drugi vidiki zdravja in varnosti na delu. No, govorili bomo tudi o posledicah izpostavljenosti cigaretnemu dimu in drugih problemih na tem področju. Naj odgovorim še na druga vprašanja oziroma problematiko najprej glede politike zaposlovanja in pa prožne varnosti. No, kako si zamišljamo našo politiko na tem področju v prihodnje? Ne morem vam um, dati podrobnosti nove agende veščin in delovnih mest. Lahko pa vam povem, da smo začeli z novim pristopom k mobilnosti in sicer z glavno pobudo mladina v gibanju Youth on the Move. Tukaj verjetno potrebujemo bolj občutljiv, bolj diferenciran pristop, da nima. Upoštevati moramo daljšo delovno dobo, upoštevati moramo tudi sposobnosti različnih eh, starostnih skupin. Ko govorimo o mobilnosti, moramo vedeti, da še zlasti velja za mlade. Ko govorimo pa o prožnosti, postane jasno, da je prožnost mogoče manj relevantna za mlade delavce. Pomembnejše pa je za druge skupine. Scheme prožne varnosti so še zlasti pomembne za druge starostne skupine. No, glede na vse to poskušamo oblikovati ustrezen koncept in ta koncept mora upoštevati tudi vidike krize. Kriza je spremenila realnost, v kateri živimo in koncept, ki ga pripravljamo, bo to tudi upošteval. Uspeh naših pobud, vključno s cilji Evropa 2020, bo odvisen od ustreznega upravljanja, governance. In uh, z belgijskim predsedstvom smo, mislim, da že veliko dosegli. Vloga sveta EPSCO je tudi vzpostavitev mehanizma za spremljanje napredka. Pošteno lahko povem, da ta mehanizem še ni popolnoma vzpostavljen, da sicer delo na tem napreduje želimo dati ustrezno težo in ustrezno vlogo tistim, ki so dejansko kompetentni. za politiko zaposlovanja in pa socialnih zadev. No, kar se tiče odnosa med eh, oziroma razmerja med obljubami in njihovo izpolnitvijo, seveda je to izjemno pomembno. O nekaterih temah pa sem še zlasti optimističen. Med drugim je to tudi tema o delovnem času. Prvi del posvetovanja med socialnimi partnerji je že potekal. Seveda vsak tak sestanek ne more biti popolnoma uspešen. Reči pa moram, da, da nima, na sestankih z predstavniki britanske vlade da smo tam dosegli dogovor o novih pristopih in da so bili ti sestanki izjemno uspešni. Zagotoviti moramo dovolj prostora za to, da poskušamo poiskati neke nove pristope, nove rešitve in tega ne moremo doseči, če ne bomo vsaj nekoliko optimistični. Zagotovo pa moramo postiti tudi dovolj prostora za socialne partnerje, socialni partneri morajo imeti možnost dati svoje predloge, v katerih eh, lahko izrazijo svoje potrebe in zahteve. Seveda pričakujemo neko novo dinamiko, ko bo objavljeno poročilo o socialnih in ekonomskih posledicah te ureditve, te nove direktive. Na podlagi tega bo seveda potrebna razprava in potem novi koraki v to smer. Kar se tiče direktivo o napotitvah delavcev in pa razprave o socialnih eh, pravicah, ko bomo tako daleč, da bomo pripravili predlog, vam bomo seveda o tem poročali. Zagotovo bo direktiva vključevala tudi socialne pravice, med drugim tudi pravico do stavke. Med, ne morem si predstavljati zakonodajnega predloga na tem področju, ki ne bi vključeval pravice do stavke. Namen je, da bi izboljšali ureditev na tem področju ne pa da bi vzpostavljali neke dodatne uh, napetosti. Kar se tiče projektov energetske učinkovitosti, ti so bili omenjeni. Tukaj gre za področje, kjer se zagotovo lahko povežemo z drugimi komisarji, v tem primeru z gospodom Fentingerjem. Razprave na to temo so že potekale, verjetno še niso zadostne, možnosti zagotovo še imamo, V različnih državah članicah je tudi položaj različen in eh, pomen takih projektov za države članice se razlikuje. Dejstvo pa je, da moramo zlasti delati na projektih energetske učinkovitosti, ki imajo socialno dimenzijo in ki bodo znižali stanovanske stroške. Zato bomo delali na podrobnejši definiciji in podrobnejšem ši pripravi. Kar se tiče porodniškega dopusta oziroma materinskega dopusta, tudi to je uvrščeno na seznam našega dela in uh, o tem bomo še govorili. Hvala lepa, sedaj pa še naslednji govorci. V dveh sklopih vse prosim, da govorite samo minuto, nažalost. Minuto in pol se pa pravila predsednica kot gospod Bak, potem pa Deroza. Bak najprej. Ja, fil, fil. Fil dank. Najlepša hvala, gospod predsednica. Hvala, komisar. Najprej bi se vam rad zahvalil za vaše besede, zlasti o sindikalnem gibanju in pa o socialnem modelu in socialni razsvetnosti Evrope. Konkretno bi pa rad predvsem povdaril eno temo, ki je povezana z eno od vaših prioritet in sicer vključujočo rast bi rad povdaril. Ta je povezana z dobrimi in varnimi delovnimi mesti, povezana pa je tudi s težavami Euresa, mreže Eures. Eures je ustanovila komisija za namen podpire čezmejne mobilnosti na trgih dela. To je izjemno pomemben instrument v Evropi. Eures je namenjen ne samo posredovanju delovnih mest, temveč tudi svetovanju glede delovnopravne zakonodaje in pa davčnih vprašanj. Programi Euros so izjemno pomembni. Komisarja bi vprašal, ali ve, da so predvidene krčitve tega programa. Prosil bi vas, da še naprej podpirate programe podpore na delovnem trgu. Potem, kar se tiče direktive o delovnem eh, času, pozdravljam študijo o socialnih in ekonomskih učinkih te direktive, ki bo zagotovo prinesla pomembne rezultate. Uh, Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi komisarju za njegovo predstavitev. Dve zadevi bi rad omenil komisija, pa tudi svet, veliko govorita o tem, da je treba um, vključiti v naša razmišljanja tudi občutje na delniškem trgu. Včeraj smo slišali zelo pomembne številke o tem, kaj se dogaja. Naj citiram. Izkušnje v Evropski uniji so izjemno grenke. To je povedal eden od irskih eh, sindikalnih predstavnikov, ki je bil včeraj tukaj v Bruslju in ki je s tem povedal, kako delavci čutijo in vidijo Lizbonsko pogodbo. Vprašanje za vas. Kaj boste v vašem eh, direktoratu storili glede ekonomskega upravljanja, economic governance, Jaz včeraj nisem videl in nisem slišal nobenih besed o socialnih vidikih v vašem gospodarskem upravljanju. Potem drugo vprašanje. Socialne storitve, socialne službe. Verjetno veste, da sem poročevalec za to področje. Verjetno obstaja cela vrsta stvari, ki jih je treba storiti na področju zagotavljanja tistega, kar so ljudje opisali kot jedro socialne Evrope. Jaz spodbujam idejo vzpostavitve večsektorske delovne skupine, delovne skupine, v kateri bodo uh, vključeni predstavniki različnih deležnikov in ki bi jo vodila komisija. Ta delovna skupina bi potem pripravljala potrebne spremembe na tem področju. Veliko obstaja poročil, v katerih je napisano, kaj je treba storiti dejanskih aktivnosti, dejanskih ukrepov pa ni. Hvala lepa, gospa Lin, potem pa gospa Mora. Ja, hvala lepa. No, veseli me, da ste govorili o izvajanju luče tega. Vem, da ste govorili tudi o direktivi o napotenih delavcih. In zanima me, kako je z izvajanjem direktive, ko gre za poškodbe, z vbodi oziroma iglami. Priča pa smo tudi demografskim spremembam. V luči tega me zanima, ali imate pri dolgotrajni oskrbi predviden tudi nek kodeks ravnanja. Pri glasovanju to ni šlo skozi, vsaj ne v parlamentu. Vem pa, da ste govorili tudi o drugih temah v preteklosti in o zeleni knjigi, o zlorabi. O delu ste govorili dlje časa kot o drugih temah. Zanima pa me zdaj, ali je obvezna doba za zaposlovanje, upokojitvena doba zdaj obvezna. Zanima me, ali je komisija preučevala tudi to vprašanje, obvezno upokojitveno dobo za starostno upokojitev. Vemo, da nekateri ljudje želijo več prispevati v svojo pokojninsko dobo, zato da bi imeli kasneje pokojnine boljše. Pri izvajanju direktive o delovnem času upam, da ste optimistični, da bomo našli rešitve, ki so povezane s tem in da bomo tudi našli rešitve za pogajanja o elektromagnetnih poljih. Hvala lepa commissaire euh, d'être. Hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli na ta sestanek. Imam tri vprašanja, če dovolite. Prvič, govorili ste o novem Evropskem razvojnem skladu. Trenutnih skladov je zelo veliko, struktura je zelo kompleksna, kako bi čim bolj ponostavili in pa racionalizirali uporabo skladov imamo veliko različnih določb, ampak gledajte, ko pa gre za uporabo teh na terenu, pa so naši partnerji nekoliko izgubljeni, oziroma kar precej izgubljeni, če sem predvsej odkrita. Kako bi čim bolj racionalizirali te sklade, da bi bili bolj učinkoviti? Drugo vprašanje, kako bi čim bolje uspeli pretvoriti uporabo teh sredstev na terenu. To se navezuje na tisto, kar je povedala gospa Harkin. Evropa ima veliko ukrepov, ampak v bistvu pa se to v praksi ne vidi ravno zadosti. Tudi državljani potem tega ne vidijo in če bi bilo to bolj vidno, potem bi bili državljani bliže Evropi. In tretje vprašanje, kakšna je nova strategija za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji po letu 2013? Kaj nameravate tukaj storiti? katere delovne skupine bodo pri tem sodelovali. Tudi mi smo z veseljem sodelovali pri pripravi tega Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Tudi odbor FEM za ženske pravice je pri tem zelo pomemben. Gospod Turjan, potem pa gospod komisar, boste imeli čas za odgovore. Our... Ja, hvala. Če se navežem na tisto, kar je povedal gospod Derose. Zdi se mi namreč, da je to ključnega pomena in tukaj imam to tudi zapisano. Prva prednostna naloga, ki ste jo navedli, je oblikovanje novih delovnih mest. In če bo to, če želimo, da je to uspešno, želim, moramo imeti boljšo povezavo med socialnimi in zaposlitvenimi politikami. Že včeraj me je presenetilo, da niste omenjali zaposlovanja ali. Ampak imamo še vedno precej osko razumevanje gospodarskega razvoja in sankcioniranja. Kako boste vi, kot komisar, ki je zadolžen in pristojen za to področje, zagotovili, zagotovili da je zaposlovanje bolj bistvenega pomena in bolj v spredju našega razmišljanja za vse ljudi, sploh pa za mlade? Drugič. Kakovost dela in socialni dumping. En vidik tega so napoteni delavci, ampak tu obstaja širši, večji program. Mogoče bi lahko pri pobudi o napotenih delavcih povedali kaj več v zvezi s tem. Kot rečeno, menim, da potrebujemo širši okvir za zagotavljanje kakovosti dela za boj proti revščini. Mislim, da je to socialni pojav, ki ga je vedno več leto 2011 bi lahko razglasili za leto, kjer si bomo skupaj prizadevali za to. Zdaj pa še vodilne pobude za, v strategiji Evropa 2020. Ena je Youth on the Move, torej mladina v gibanju. Hvala za to pobudo, ampak kako se bo zdaj to uresničevalo v praksi? Tega v delovnem programu za naslednje leto pri vas ne vidim. Hvala. Economic governance. Uh... Gospodarsko upravljanje. Ja, to je ključno vprašanje, ne samo za moj portfelj, ampak eh, za portfelj celotne komisije. Kajti trenutno smo na stopni, ko se določa gospodarska in socialna politika in finančna politika. Tudi prihodnost evra je bila na kocki, tako kot gospodarska in monetarna unija. Zame vse to zdaj pomeni okrepitev Evropske unije. Strategija je delo, ki poteka oziroma izvajanje leti. Tri sporočila smo doslej izdali v zvezi s tem, ampak kot rečeno, delo na tem se še nadaljuje. Dosegli smo kar nekaj napredka pri razumevanju upravljanja in neravnovesi, ki spodkupujejo stabilnost evra in stabilnost Evropske unije, ne samo v finančnem smislu, ampak tudi v političnem smislu. Zdaj bolje razumemo nepravilnosti in neravnovesja, ne samo deficite oziroma primankljaja, ampak tudi zadolženost. Zdaj imamo v dokumentu možnost, da obravnavamo neravnovesja ne samo naknadno, ampak tudi vnaprej, preventivno. Strinjam se z vami, da to ni vse, kar lahko naredimo ali kar moramo narediti. Lahko ste prepričani, da vedno, kadar sodelujem v razpravah o makro, makroekonomskem upravljanju, se kar najbolj potrudim razložiti, kako pomembno je, da brezposobnost vključimo kot eno pomembnejših vprašanj med večja neravnovesja znotraj gospodarstva. Tudi zato sem pred dvema tednoma šel v Oslo na skupni sestanek IMF-a in ILO-ja. Ta novi pristop je namreč rezultat sestanka v Oslu to je sestanek brez primere. Do tega sestanka, do sestanka med temi institucijami doslej ni nikoli prišlo. Prvi sta se sestala Mednarodni denarni sklad in Mednarodna organizacija za delo. In to po drugi svetovni vojni. Sestanek je vodil Dominik Strskan, gospod Somavija, direktor Jeloja je bil so predsedujoči in zdaj poskušam čim bolj popularizirati te vidike in pojme, ki se uporabljajo na tem področju. Trg dela, dostojno delo, socialna vključenost in na drugi strani makroekonomska stabilnost. To so pojmi, ki morajo govoriti sami zase, pa tudi razumeti se morajo med seboj. Delo se torej nadaljuje, ni pa to misija nemogoče. Mislim, da bomo dosegli ustrezne rezultate, zato ker smo se resno zavezali strategiji Evropa 2020 in rekli smo tudi, da bomo dosegli stopnjo zaposlenosti na ravni 75 odstotkov. Gre namreč tudi za to, kako upravljamo z makroekonomskimi kazalniki in kako sodelujemo v prihodnih razpravah. Glede skladov, prej sem omenil vzpostavitev novega Evropskega jamstvenega sklada, ampak tukaj gre v bistvu za obnovo. Veliko krat so mediji v veliko pomoč, saj izpostavijo številne pomankljivosti. Pa tukaj ne misli, nimam v mislih samo časopisov, ampak z gospodom Portasom, poročevalcem v Evropskem parlamentu, sem se nedavno sestal in njegovo poročilo sem prebral z zanimanjem. Strinjam se, naprimer, da tudi če se bo kriza v nekaj letih končala, je verjetno bolje ohraniti ta prak 500 za opredelitev upravičenosti do pomoči. Tudi, če bomo uspeli dinamično oblikovati nova delovna mesta, moramo predvideti izgubo delovnih mest, če pride do spremembe lokacije, proizvodnje, in tudi spremembe trgovinskih sporazumov. Ohraniti moramo to možnost in to namravamo narediti z Evropskim jamstvenim skladom in s boljšimi davčnimi pogoji v posameznih državah članicah. Kajti države članice se bodo potem morale soočiti, vsaj nekatere verjetno, z večjim številom izgubljenih delovnih mest. Evropa pa lahko pri tem pomaga in to je njena dodana vrednost. Zato delamo na tem, nekaj časa še imamo za to in cenim tudi vaše prispevke. Izvajanje različnih smernic. Pred nekaj tedni je gospod Hughes k meni, k meni pripeljal kar nekaj zainteresiranih strani, ki so se ukvarjali tudi s poškodbami zaradi ubodov z iglami oziroma injekcijami. Prisluhnil sem njihovim predlogom odprte glave in bomo videli, kaj lahko naredimo v zvezi s tem. Glede dolgotrajne oskrbe oziroma nege, tukaj lahko še vidimo, kaj lahko naredimo. Zaenkrat pa smo identificirali, kaj lahko naredimo na področju demografskih sprememb v naslednjem letu. To je ena novejših aktivnosti, ki bo, upam, v prihodnje še okrepljena. Zato se bom trudil in Mačarska in Polska, prihodnje dve predsedujoči državi, sta se zauzeli za promocijo tega vprašanja, vprašanja demografskih sprememb tudi med njihovim predsedovanjem. Zato bomo na tem področju precej aktivni, to vpliva tudi na pokojnine in to je nadaljevanje dela na področju aktivnega staranja prebivalstva. Vpliva pa tudi na družinsko politiko, na dolgotrajno nego ali oskrbo in tudi na to, kako lahko to povežemo z akumulacijo pokojninskih pravic in priznavanjem tistih, ki delajo v tem sektorju. Oblikovanje delovnih mest je tudi ena od priložnosti, ki se s tem poraja, ampak o tem sem že govoril. Demografske spremembe so torej področje, ki bo deležno večje oziroma širše obravnave. To vpliva tudi na upokojitveno starost in zanimivo bo videti, ali se bo komisija odločila v zvezi s tem, kaj. Zaenkrat se še ni, ampak obstajajo pritiski, naj se odločimo glede obvezne starosti za, upokoje, za upokojitev. Pri tem pa moramo vedeti, da se moramo še boriti proti preobširni uporabi oziroma izkoriščanju predčasnega upokojevanja. Vem, da je to problem tudi v Franciji, pa v nekaterih drugih državah članicah. Zaenkrat, če ni enotnega predloga, kaj ti toliko razlik je v posameznih državah članic glede trgov dela, glede pokojninskih sistemov, tako da še nihče na komisiji ni podal enotnega predloga v zvezi s katerim koli vidikom pokojninskih struktur. Lahko gremo na naslednji krok vprašanj? Izvolite. Prosim, madam. Hvala lepa, gospod komisar, za razumevanje. Najprej gospod Gruni, potem pa Tomas Mann. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, imam dve vprašanje vedno beremo. Poraba Evropskega socialnega sklada za boj proti revščini. Kako komisija želi izboljšati uporabo tega sklada, da bi se borili proti revščini? Drugič, veliko se govori o ustvarjanju novih delovnih mest, o tem, kako najti delovno mesto, ampak predvsem se treba vprašati, kako ohraniti svoje delovno mesto. Kaj tukaj mislite? ali bi lahko imeli kakšno posebno pravno pobudo za varnost in zdravje pri delu. Prav tako je tukaj še staranje prebivalstva, zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami in pa zaposlovanje starejših. V podjetjih je vseh teh veliko. Od komisije pričakujemo tudi dokument o mišično-kostnih obolenjih, Potem pa je tukaj še stres na delovnem mestu, tudi tu je pomemben dejavnik, prav tako tudi preprečevanje samomorov na delovnem mestu oziroma zaradi delovnega mesta. Tudi tukaj je pogosto težko najti konkretne odgovore. Hvala lepa. Tomas Mann, potem Gija Kunc. Eh, eh, Najlepša hvala. Komisar, govorili ste o tem, da ste se sestali s predstavniki socialnega dialoga, kar je zelo pomembno. Dejstvo je, da potrebujemo institucijo, ki bo lahko delala skupne stvari. Treba pa je pomisliti tudi na negativne um, učinke. Včeraj smo se sestali s predstavniki rodarstva, ki so govorili o tem, da ljudje, ki se jih bo odpustilo, da nimajo več podpore, niso več upravičeni do uh, podpore iz tega naslova. O tem bi se rad z vami pogovoril. To je velik problem. Ljudje zaradi tega ne vidijo več prihodnosti zase. Potem naslednje vprašanje je vprašanje demografskih eh, sprememb. Tukaj moramo govoriti medgeneracijsko in razmišljati v tem smislu. Zelena knjiga o pokojninah, ki je pripravljena skupaj s komisarjem Renom, in še enim komisarjem. Ta zelena knjiga govori o pomenu skupnega dela v okviru komisije. Že mladi se morajo začeti ukvarjati s temo pokojnin. Zavedati se morajo, kaj pokojnina in pokojninski sistem pomeni. Vesel sem, da ste vključili v svoje delo tudi nekaj elementov, ki sem jih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 ker ti želimo, da se socialne vedike vključi tudi v gospodarsko upravljanje. Tukaj ni zadosti medsebojnega povezovanja. Ne moremo uživiti gospodarstva, če ne bomo benem ustvarjali novih delovnih mest. Prav tako so tukaj še drugi problemi. Nujno potrebujemo socialni dialog, še posebno danes. Danes imamo veliko pasti pred seboj, v kateri lahko pademo. Pogosto marsikdo pozabi na socialni vidik. Te vidike treba bolj izpostaviti, gospod komisar. Koliko držav je pripravljeno vključiti socialni vidik v gospodarstvo in okrepiti socialni dialog? potem pa še nekaj drugega. Včeraj smo govorili o Romih. Seveda treba poznati ustrezne kazalce, jih spremljati. Potrebno je zagotoviti ustrezne vire, nameniti sredstva za prikrajšane regije, za posamezne države, za posamezna mestna območja. Vemo, da tukaj obstaja tudi pomankanje človeških virov ko se nek projekt zaključi, se projekt pa zaključi in potem ni nadaljevanja teh pozitivnih pobud. Gospod Clark je naslednji. Uh, Hvala, gospod predsednica. Gospod komisar, vrnil se bom na vprašanje, ki sem ga zastavil že in sicer gre za določbe o podporima SMM, majhnim in srednjim velikim podjetjem. In danes dopoledne ste sicer nekaj zagotovili dali, ampak naj povem še nekaj o tem, kaj, o čem je govoril ta odbor. Gre za Evropski jamstveni sklad, ki smo ga odobrili, ampak če se majhna in srednja velika podjetja zapirajo, ne pridejo niti približno blizu pragu 500 delavcev in lahko rečem, da gre za diskriminacijo. In na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburgu je predsednik Baroso rekel, da so MSP-ji preveč obremenjeni z birokracijo. Predlog spremembe 20 pri poročilu, ki smo ga takrat obravnavali, je podajal preveč birokracije malim in srednjim velikim podjetjem. In kot tretje, tudi ta odbor ne pomaga prav veliko. Tud, glasovali smo o tem pred nekaj meseci, da so bili tovornjakari izključeni, samostojni tovornjakari izključeni iz direktive o delovnem času. Zanima me, torej, kaj boste naredili za majhna in srednje velika podjetja? Ne vidim namreč jasne in logične zaveze. Hvala vreau să îl salut și eu pe domnul comisar îi mulțumesc pentru Najlepša hvala. Jaz bi se rada zahvalila komisarju. Zahvaljujem se mu tudi zato, da je zmeraj tukaj, ko govorimo o pomembnih problemih. Podprla bi ga in sicer v celoti. Zlasti bi ga podprla glede njegovega pristopa k politiki pokojnin. Včeraj sem skupaj s kolegi iz eh, moje skupine sodelovala na protestih v Bruslju. Veliko ljudi sem uh, videla, z mnogimi sem se pogovarjala in eh, videla sem lahko, da se bojijo. Povedali so mi tudi, da jih je strah krize, da jih je strah tako vzrokov krize, kot tudi posledic krize. In Če pomislim o tem, kaj ste danes povedali in predlagali, se mi pojavi vprašanje, kako boste zmanjšali razlike pri plačilih med ženskami in, delav, in moškimi, kako boste odpravili razliko med spoloma na delovnem trgu, kako boste zagotovili, da bodo vse te besede glede eh, enakosti plačnih sistemov vključene v zakonodajo posameznih držav članic. Euh, euh, tudi sama imam nekaj vprašanj, gospod komisar, gotovo ne boste presenečeni. Včeraj ste se v kolegiju gotovo pogovarjali tudi o gospodarskem upravljanju. Pri ekonomskih izrazih je sve treba govoriti tudi o delovnih mestih, jasno, gospod komisar. Nisem mogla pogledati, katere predloge ste včeraj sprejeli na kolegiju komisarjev, ampak takih petkrat je bilo govora o členu 148 pogodbe. Danes pa so v bistvu predlogi predlagajo glede na člen 121. Zakaj to ne skladje? Ali je to treba popraviti? Prav tako smo včeraj govorili o romih slišala sem, kaj ste povedali, kaj pa vedela komisarka Reding. Sedaj velja Lizbonska pogodba ter pa listina o temeljnih pravicah. To je predvsej spremenilo obravnavanje teh vprašanj. Kaj pa nas sedaj skrbi, glede na Lizbonsko pogodbo, deveti člen? Kolegi komisarjev, če je govoril o gospodarskem upravljanju, ampak ali ste se vprašali tudi o horizontalnem vprašanju v devetem členu pogodbe? Potem pa analiza dolga, zadolženosti in pa pismo, ki ga je komisarjen napisal gospodu Randersu. Kako naj bi merili sredstva, ki so namenjena pokojninam in pa kako tukaj sodelujo finančna ministrstva in pa ministrstva za socialne zadeve s tem v zvezi. Kako se ukrepi usklojujejo. In potem tukaj je evropsko, evropski trimester. Evropski parlament lahko vpliva na um, sprejemanje gospodarskih smernic, ampak ali bo to v novem trimestru še vedno možno ali ne? Uh, uh, no, pa naj začnem z enim od bolj zgodnjih vprašanj, še iz prvega kroga, ker nisem odgovoril na glede Euresa. Ja, vem, to je eden večjih pomislekov in mislim, da je prav, da se zdaj pogovarjamo o tem. Zdaj namreč smo tik pred proračunskimi razpravami, tako da mislim, da lahko računam na vašo podporo pri proračunu, ki ga bo predlagala komisija kot predlog. Zato je pomembno, da komisija pri pobudah, ki jih predlaga, zagotovi tudi zadostna sredstva. To velja tako za Euros, Eures kot tudi za mladino v gibanju. Zato, da bomo lahko dosegli rezultate in izkoristili zmogljivosti naših mrež bolje kot prej. Glede skladov. Evropski socialni sklad, boj proti revščini in možnosti za, bo, za boj proti revščini iz naslova Evropskega socialnega sklada. Novembra bomo skupaj s predsedstvom organizirali konferenco, ki bo namenjena izredno temu vprašanju. Odeležil se bom in pozorno prisluhnil pogledom in stališčem udeležencem želimo dvigniti prepoznavnost Evropskega socialnega sklada in bolje usmeriti politike v oblikovanje projektov. To se je že izkazalo pri razpravah o Romih. Mislim, da sem to omenil že včeraj. Čeprav Zneskov nisem omenjal, ker ne gre toliko za zneske, gre za projekte, ki jih oblikujemo vsebinsko, potem pa je treba zagotoviti tudi finančna sredstva, zato da bodo lahko rezultati vzdržni, da bodo lahko bolj dolgoročni. Tudi potem, ko Evropa ne bo več financirala tega. Zato moramo biti inovativni in najti način, kako preoblikovati financiranje iz naslova Evropskega socialnega sklada. Spremembe so zapletene in v zgodovini se je dogajalo marsikaj, kar ni bilo primerno. In to zlasti velja za vprašanje Romov. Evropski jamstveni sklad lahko financira majhna in srednja velika podjetja če vpliv kriznih situacij ali globalizacije na neki lokaciji znaša več kot 500 ljudi. Torej že zdaj obstaja možnost kombinirati skupno število izgubljenih delovnih mest in vplive le tega. Mislim, da lahko O tem govorimo v nadaljnih razpravah. Parlament pa lahko igra svojo vlogo pri oblikovanju Evropskega jamstvenega sklada in pri oblikovanju ukrepov, ki lahko pomagajo majhnim in srednje velikim podjetjem. Potem je to organizacija EUPMED, ki pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem in ključno je, da se tudi taki akteri udeležijo razprave o tem. No, danes sem prišel sem s konference o sektorskem in socialnem dialogu, kjer sem prav tako imel priložnost izpostaviti pomen tega, da vključimo majhne in srednje velika podjetja v socialni dialog. To je eden od načinov, kako izboljšati socialni dialog kot tak. Socialni dialog bo namreč imel vodilno vlogo pri oblikovanju gospodarstva in pri ohranjanju evropskega socialnega modela. Res pa je, da obstajajo neravnovesja, tudi geografska neravnovesja. To slišimo veliko krat od zainteresiranih strani, zlasti od eh, sindikatov, da v novih državah članicah ni dovolj socialnega dialoga in da nima dovolj moči pri oblikovanju politik. To pa ima lahko svoje posledice, povezane s eh, socialno nestabilnostjo. To pa je zagotovo povezano tudi s socialnim dumpingom. Mislim, eno od vprašanj v prejšnjem krogu povezano tudi s tem. Glede socialnega dumpinga ne moremo narediti veliko, če gre za velika okolja, ampak lahko naredimo nekaj v zvezi s tem v okviru socialnega dialoga. In to tudi nameravamo narediti. Trajnost delovnih mest je področje, na katerega smo vedno bolj pozorni in zato se osredotočamo na prestrukturiranje. Na tem področju bomo v prihodnem obdobju dali nekaj konkretnih predlogov. Seveda pa se tu naše delo prekriva tudi z industrijskim portfeljem. Tako da bomo v prihodnji pobudi o industrijski politiki govorili tudi o prestrukturiranju. V bistvu bo to imelo pomembno vlogo v tej vodilni pobudo. Vse, kar se nas tiče, se je to v interesu trajnostne narave delovnih mest. In upamo, da bomo na bolj socialen način lahko obravnavali prehodna obdobja. Res pa je, da ne moremo ohraniti vsem, vseh delovnih mest in to velja zlasti za industrije, ki so v zatonu, tako imenovane sunset industries, kot je rudarstvo, kjer pričakujemo postopni trend izgubljanja delovnih mest zaradi sprememb v industriji, tudi zaradi, pa tudi zaradi podnebnih sprememb. Izziv, ki je pred nami, pa je, da to obravnavamo na občutljiv način, da ravnamo tu z občutkom, zato da se zagotovi, da bo večina prizadetih delavcev dobila novo priložnost za prestrukturiranje in za novo zaposlitev po možnosti v istem okolju kot doslej. To je vprašanje, s katerim se večkrat ukvarjamo, tudi včeraj na kolegiju komisarju smo govorili o tem, saj je to vprašanje, ki lahko prizadene kar nekaj držav članic. In še enkrat gospodarsko upravljanje. Omenili smo pismo komisarjev in medkomisarji. In tudi v tem pismu je bilo veliko pozornosti namenjenega gospodarskemu upravljanju. Zaradi občutljivosti tega vprašanja, kaj pomeni izhod? To pomeni, da moramo kratkoročno narediti čim več za to, da uvedemo reforme in se osredotočiti na sistemsko obnovo in oživitev gospodarstva. Zagotoviti moramo, da bo oživitev gospodarstva trajnostna in da bo upoštevala tudi nove strukture upravljanja, ki šele nastajajo. Tudi s predsednikom Van Rompejem sem govoril o vprašanju gospodarskega upravljanja in mislim, da bo teh priložnosti še veliko v tem občutljivem obdobju. Hvala. Hvala lepa. Končujemo torej na vas. Račujemo, računamo, da boste poskrbeli, da bo člen 148 del pravne podlage tudi pri gospodarskem upravljanju. Rada bi se zahvalila tolmačem, da so bili do konca z nami. Gospod komisar, ponovno se vidimo naslednji teden na plenarnem zasedanju. Končali smo, naslednjič pa se na našem odboru vidimo 25. in 26. oktobra. Hvala.